Kolleginnen und Kollegen. Kolegice in kolegi, rad bi odprl zasedanje. Veseli me, da je danes tu moj prvi namestnik Ljubutko. Rad bi izrazil moje presenečenje nad časovnim okvirjem, ki ga imamo na voljo za poročilo odnosom EU in Kitajsko. In rok za odajo predlogov sprememb je bil 3. september, sedaj pa je 13. oktober. Pa je, je razlog v tem, da zaradi prevodov ni bilo možno hitrejša obravnava ampak ker doslej še vedno nimamo kompromisnih predlogov sprememb, da po šestih tednih še vedno ni potekal srečanje uh, poročevalcev v senci, torej šest tednov po roku za vložitev predlogov sprememb. In zato prihodnji teden ne bomo mogli glasovati o tem, ker ni bilo možno resna priprava. In 16. november potem ne bo možen, ker poročevalca ne bo. In tako smo pri 7. decembru, ko bo kar cela vrsta kolegov, ko so tudi predsednik na misiji za AKP. In to stanje se mi ne zdi sprejemljivo. Poleg tega bomo s tem izgubili četrt leta, preden bomo lahko sploh začeli s kakšnim drugim poročilom. Poročevalec nam lahko poda kakšen predlog, kako bi lahko vse skupaj pospešili zato da bomo lahko sploh napredovali. Gospod predševalec, beseda je vaša. Hvala lepa. Kratek bom. Pravkar ste povedali, da sem pred enim tednom prejel vse, eh, prevod vseh predlogov sprememb v angliščino in sem jih lahko pregledal. Do danes sem eh, intenzivno delal na kompromisnih predlogih, ki so skoraj da gotovi, torej ni moja krivda. Različne politične skupine so me prosile naj se resno lotim dela za kompromisnimi predlogi. To zahteva nekaj časa in o tem vas želim obvestiti. 484 predlogov sprememb sem prejel za poročilo o odnosih med EU in Kitajsko in seveda marsikaj je posledica številnih dogodkov, ki so potekali med um, poletjem in tik pred poletnimi počitnicami smo se pogovarjali o tem. Nekateri govorijo sedaj o krizi in marsikdo spominja na eksplozije 12. augusta s številnimi mrtvimi. Sedaj se govori tudi o onesnaženju tal in pa podtalnice in sploh ni jasno, katere snovi so bile tam skladiščene in tudi tuji obrati so bili poškodovani. V zadnjih tednih, ko sem počasi prejemal predlog, prevode predlogov sprememb, sem se intenzivno ukvarjal s kompromisnimi predlogi in v naslednjih dneh bom poročevalcem v senci te tudi predložil. Kompromisni predlogi se ukvarjajo z pomenom uh, odnosov med EU in Kitajsko, tudi z ozirom na situacijo v Tibetu, korupcijsko situacijo, okoljem politiko, bojem proti terorizmu, situacijo v Guru, situacijo v Hongkongu, eh, vloga Hongkonga na svetu, napetosti v Južno-Kitajskem morju in pa odnosi v Tajvanu, potem tudi v zaposlabšeno situacijo o človekovih pravicah na Kitajskem in trenutnimi trgovskimi odnosi med uh, Kitajsko in Tajvanom. Hvala, da se tako intenzivno ukvarjate s tem osnutkom poročila. Pri... Z veseljem bom prisluhnil vašim prispevkom. Hvala, gospod poročevalec. Imate že kakšen pregled na tem, ki so glavne težave in o čem se moramo pogovarjati, kajti to je pač smisel druge obravnave, ki jo bomo danes imeli ali pač predlogo sprememb še niste videli. Torej, pri najrazličnejših temi, temah sem prejel zelo zapletene predloge sprememb in ni bilo preprosto pripraviti kompromisov in politične skupine morajo pač to uh, potem razčistiti tudi z pogovorom z uh, svojimi strankami. Ali te kompromisne predloge že imate? Danes bi jih lahko poslal poročevalcem v senco no, smiselno bi bilo, da bi jih imeli za današnji posvet. Bi želel kdo kaj povedati? Ja, ja. Gospod Langen. Gospod predsednik, dejansko moramo hitro zaključiti ta dosje. Medtem smo imeli dva dve parlamentarni srečanji z partnerji na Kitajskem, enkrat julija in potem pred nedavnim v septembru in tudi naši kitajski partnerji povprašujejo po tem poročilu in skrbi jih, da poročilo ne bo imelo potrebno kakovost za strateško partnerstvo med e, Kitajsko in EU. Gospod Belda, rekli ste, da so se med poletjem zgodili pomembni dogodki. Bila je nezgoda oziroma nesreča v Tanžinu. Ampak ali je to strateška točka za sodelovanje Evrope s Kitajsko? V vašem poročilu so omenjene tudi časne izjave kitajskega predsednika. Mislim, da to ne more biti v spredju. Osredotočiti se moramo na politična področja, v katerih želi Evropa v prihodnosti sodelovati s Kitajsko in razsvetliti te težave, ne pa izjave predsednika ali pa eksplozije v Tanjinu in podobno. To ne sme biti v spredju. Naše predloge sprememb smo usmerili v, v razširitev gospodarskega sodelovanja. Tu gre za investicijsko sodelovanje, za Azijsko investicijsko banko, potem tudi Junkerjev načrt um, in ta One Late One Road. Tudi to je treba obdelati. Potem pa poleg gospodarskega sodelovanja imamo tudi politično sodelovanje. Uh, Imamo različne konflikte na svetu, kjer upamo, da lahko tudi Kitajska in Evropa prineseta rešitve v našem sosedstvu, so to Iran, Sirija in druge konflikti. Potem pa tudi Južno-Kitajsko morje, tudi to je treba omeniti vsekakor. Potem pa so tu še druge pomembne teme, digitalna Kitajska, digitalna Evropa, ta transformacija naših družb v smeri digitalizacije, kako lahko dosežemo varstvo podatkov, kako bomo se borili proti eh, spletnem kriminalu, kako bomo razvili nove tehnologije. To so strateške teme in upam, da si boste pri kompromisih osredotočili na to, gospod Beldar, ne pa le na teme, kjer ima pač en ali drugi svoj hobi, kjer pa ne bomo šli v smeri cilja, torej sodelovanja med EU eh, e in Kitajsko. Bom zaenkrat sostal pri tem. Hvala. How can you do that? Ah, why issues? It's about the Congress. <laughs> yes, uh, I mean, uh, sorry, I didn't hear. Pravičujem se, nisem prisluhnim Džoju. V španščini imamo rek, da moramo biti potrpežljivi kot Kitajci. Zato tu po eni strani razumem vprašanje prevajanja in če bo zaradi tega prišlo do zamud, potem sem z veseljem v pomoč pri delu poročevalca. Če imamo zamudo, to ni tak problem, ampak moramo sedaj čim bolj učinkovito delati. Ne vem, ali bomo sedaj govorili o predlogih sprememb ali samo o zamudi. So, so, yeah. Question. Uh, should I speak also? torej naj govorim tudi o predlogih sprememb ELS-a ali? Uh, so from the process, uh, <coughs> I would say it in Spanish, uh, desde el punto de vista. Torej, uh, čisto postopkovno, če imamo malce zamude, mora biti do decembra, potem to ni tako hudo. Glavno je, da bomo imeli predloge sprememb in tu lahko sedaj počakamo naslednje korake poročevalca. Glede predlogu sprememb sem že julija povedal, da bi načeloma radi predstavili nekaj idej tudi poročevalci in upredih bo upoštevo. Kitajska je zelo pomembna na svetovnem parketu in to bi lahko omenili v predlogu sprememb in morali bi tudi omeniti, da Kitajska prevzema vodilno svetovno vlogo tudi kar se tiče globalnih problemov in zato bi se morala Kitajska tudi držati pravil, ki veljajo za vse. Poleg tega bi rad izpostavil, kako pomembno je, da se dosežejo zadovoljivi rezultati pri spogajanjih o investicijskem sporazumu. Kitajska bi morala bolje skoristiti uh, eh, oziroma Evropska unija bi morala bolj izkoristiti kitajsko gospodarsko rast in si zagotoviti dostop do trga. Kitajska pa bi morala iti v smeri odprtega gospodarstva eh, in pa prostega tržnega gospodarstva. Mislimo, da je uspešen prehod za Kitajsko nekaj, kar bi bilo pozitivno za cel svet. V nasprotju bi lahko pričakovali večja tveganja. V tem smislu sem tudi unesel predloge sprememb. Tudi kar se tiče človekovih pravic, je to za nas zelo pomembna točka. Novembra je gospod Lamprinidis eh, napovedal novo srečanje o tem vprašanju s kolegi iz Kitajske in tudi kot drugi sem želel opozoriti na situacijo tibetancev in pa tudi krščanskih manjšine. Predsednik Brok je rekel, da je zelo pomembno tudi Južno-Kitajsko morje ne želim se natančneje spuščati v podrobnosti, bi pa tukaj omenil mirovno uh, eh, inicijativo lanskega predsednika in pa tudi uh, mednarodno pomorsko pravo, kajti vse skupaj ima globalne vplive in Evropska unija bi morala bilateralno, pa tudi preki regionalnih kontaktov se intenzivno še naprej s tem ukvarjati. Rad bi izpostavil tudi, da smo odločeni podpreti pobudo k re, mirni rešitvi um, problema s Tajvanom, naprimer tudi pobudo v zvezi z napetostmi, ki smo jih videli pri otoku Kimen v maju. Drugi vidiki se nanašajo še na podnebje, na situacijo v Hongkongu in mislim, da tu uh, številne politične skupine gredo v isto smer, tako da je dovolj manevrskega prostora za dobre kompromise. Tako da bo poročilo pozitivno in strateško pomembno. Hvala. Ja, dank u, uh, voorzitter. Uh, ik, wil, ik wil de rapporteur. Hvala. Tednikrat bi čestital poročevalcu za njegovo delo, za korektno in di, korekten in diplomatski prikaz odnosov med EU in Kitajsko kot poročevalec v senci. Me veseli, da gospod Belder upošteva tudi, da mora človekove pravice igrati svojo vlogo. Kitajska je dosegla napredek, ampak opozarjamo, da mora ta država še marsikaj doseči. Gospodarsko, politično je postala država tiger, ampak eh, kar se tiče človekovih pravic, pa vsekakor ne in kar se tiče demokracije. Torej, priznavanje eh, narodnih skupin, torej Ujgure in pa kristijane, tu potrebujemo več podpore za ogrožene skupine. Hvala. Herr Scholz. Gospod Scholz. Hvala, predsednik. Gospod Beldar, ne pogovarjamo se prvič o tem poročilu in o teh odnosih. V preteklih letih smo večkrat govorili tudi o odnosih med EU in Kitajsko, tudi z vami kot sporočevalcem. Izredno želim povedati, da temeljnih pristopov, kot so tudi strateške usmeritve, eh, se tukaj ne strinjamo z vami. Mislimo, da je poročilo preskromno in da ne gre v to smer, v katero želimo. Tu pogrešam strateško sapo in kar je rekel predsedujoči delegacije za Kitajsko našega parlamenta, je ta, da moramo razmišljati tudi o eh, načelnih um, vidikih, kako lahko kot Evropski parlament prispevamo k nadaljnemu razvoju strateških odnosov med EU in Kitajsko. Govora je o strateškem partnerstvu, če mm, si ogledamo uh, srečanja na vrhu preteklih mesecev in let. In ta pristop tukaj manjka. Kot politična skupina smo skušali predstaviti predloge sprememb v tej smeri, ampak pri uh, načelnem razhajanju pri tem vprašanju um, je tudi težko doseči spremembe. Mislim pa, da tako gospodarski kot politične, kot tudi kulturne in uh, vidike uh, človekovih pravic lahko tematiziramo. Tako da me prav zanima, kako boste iz številnih uh, predlogu sprememb, ki gre da očitno v isto smer glede potrebnih dopolnitev osnutka, našli novo usmeritev, ki bo pokazala, kje bo Evropski parlament lahko um, prispeval svoj delež k izboljšanju odnosov med Kitajsko in EU. Hvala. Bitte sehr, ja. Herr Schaffhauser. Gospod Schaffhauser, izvolite. Euh, euh, o tem poročilu seveda ne bomo eh, glasovali ne, negativno, razmišljamo eh, najprej nekaj najpomembnejših točk. Najti moramo uravnoteženost v odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko. nič ne, eh, nič ne govora o novem ravnotežju na področju trgovine in trajnostnega eh, razvoja. O tem je treba, treba govoriti tudi vizavi Nemčije. Obstaja eh, trgovinski primankljaj, Kitajska je glavni primer za to, kar se tiče Evropske unije. To je tudi posledica naše deindustrializacije. Kljub temu, da je uh, novi trend malce drugačen, moramo najti uh, dolgoročne rešitve skupaj s Kitajsko. Drugič. To poročilo nima nobene strateške razsežnosti, kar se tiče te največje ekonomske velesile, kar se tiče eh, kupne moči, če tudi mi pristopamo unipolarno, je eh, svet multipolaren eh, in to je treba upoštevati. To poročilo se mi, se mi zdi grozno, zato ker meša različne eh, stvari. Kar prelahko je s prstom kazati na druge ampak mislim, da bi morali najprej pomesti pred lastnim pragom. Mislim, da je to eh, precej škandalozno, eh, vedno kritiziramo druge, ne razmišljamo pa o tem, kaj bi lahko spremenili doma. Zato smo v predlogih spremembe z dobrošno mero humorja eh, poskušali izpostaviti te teme, izpostaviti smo želeli dejstvo, da moramo tudi mi marsikaj postoriti. Hvala. Grazie, presidente. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, zahvaljujem se poročevalcu za njegova eh, prizadevanja. Seveda pa bi rad izpostavil predvsem tri vidike, ki se nam zdijo še prav posebej pomembni v povezavi z Kitajsko. Najprej Tibet. Mislim, da bi lahko eh, storili še veliko več, da zaščitimo to eh, manjšino. Eh, to ni edina manjšina, tukaj so še Uguri, uh, Uguri in uh, na Tibetu uh, Kitajska izvaja politiko uh, naseljevanja uh, Kitajcev in zaradi tega je potrebno izpostaviti to politiko kitajske vlade. Eh, potem eh, tudi eh, kitajski kazenski zakonik, ki označuje budiste za separatiste in zaradi budistične vere so lahko tudi kaznovani. Hkrati Kitajska uničuje tudi ekosistem Tibeta. Druga točka, ki se nam zdi še prav posebej pomembna, eh, so človekove pravice. Situacija na kitajskem je zaskrbljujoča in ta parlament eh, mora eh, prenehati z dvojnimi merili. Za določene države veljajo eni ukrepi, za druge pa drugi. Eh, recimo v eh, Tibetu eh, omejujejo svobodo tiska, poleg tega pa je tudi tukaj novi zakon za boj proti terorizmu. In vsaka kritika vlade velja za um, teroristično dejanje. Potem pa je tukaj še kitajski načrt da eh, naj eh, bi okrepili proizvodnjo do leta 2020. To bi lahko povzročilo veliko škodo eh, za ekosistem, eh, tako v Tibetu, kakor tudi na Kitajskem. Mislim, eh, da je to točka, na katero se moramo osredotočiti. Potrebno bo sodelovati, da premustimo razlike, ki zaenkrat še obstajajo. Merci infiniment, monsieur le... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za opravljeno delo. Brez doma bomo na koncu dobili dober rezultat. V tem kontekstu bi rad spomnil, da je LS proti sodelovanju pri oblikovanju kompromisov z nacionalno fronto. Tukaj si moramo biti najjasni. Rad bi ustrajal tudi pri vprašanju Tibeta. Sam sem pripravil več predlogov spremembe, ki izpostavljajo obseg krize v Tibetu. V leta 2009 je uh, bilo vedno več primerov samo zažigov. 143 bi naj bilo po naših informacijah. In razvoj dogodkov je jasen. Eh, kitajske oblasti želijo zaostriti nadzor. Obiskal sem eh, tudi Nepal in tam je vedno manj tibetanskih menihov, ki eh, lahko potujejo v Nepal, tako da so posledice jasne. Tiha diplomacija lahko privede do rezultatov, ampak v tem primeru pač eh, ne deluje. Že pet let ni več dialoga med kitajskimi oblastmi in eh, Dalaj Lamo mislim, da je sedaj skrajni čas, da izpostavimo resnost teh razmer. Ponovno moramo sprožiti dialog med Dalajlamo in kitajskimi oblastmi. Potrebujemo politični dogovor, tako da bodo lahko Tibetanci svobodno eh, uporabljali svoje pravice. To sem želel izpostaviti, brez dvoma pa bomo prišli do dobrih kompromisov. Hvala. Ja, Kot predsednik eh, delegacije za Kitajsko sem se še enkrat prijavil k besedi. Slišal sem, kaj so kolegi omenili. O vseh teh temah bomo, vse te teme bomo omenili, ampak eh, če bi naši. Eh, partnerji na kitajskem pripravili poročilo o odnosih med eh, Evropo in eh, Kitajsko, bi dali v ospredje separatistične prizadevanja na Kat v Kataloniji in bi tukaj um, rekli, da ni napredka. Potem bi se bi omenjali situacijo Romov v različnih situacijah ali pa situacijo na uh, Mačarskem, in bi mi tudi rekli, pa kaj, nimajo drugih tem, o katerih bi lahko govorili z Evropo. Zato prosim, da v poročilu v ospredje damo strateška področja sodelovanja med Evropsko unijo in Kitajsko, ne pa teme, ki jih seveda moramo omeniti, to bo ostalo vedno tako, ki pa niso v ospredju odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko to bi pozval, k, te, k temu bi vas pozval, prosim. Hvala, tudi sam bi podal nekaj pripomb. Poročevalca bi po tej razpravi pozval, da kompromisne predloge in pa predloge za predloge za spremembe obravnava v tej luči. Torej, od leve do desne je šlo tukaj za sedaj neke načelne uh, ocene in tu je prišlo do enotnega stališča. In mora biti pomembno, da ne gre samo za poročilo o človekovih prvicah, ampak gre za to, da je Kitajska ena največjih sil tega sveta, da je tudi članica varnostnega sveta in vse to igra odločilno vlogo. In vprašanje je, kako se tukaj lotiti sodelovanja s Kitajsko. Nekdo je omenjal tudi posamezne vidike gospodarstva, naprimer neenako obravnavanje evropskih podjetij na kitajskem trgu ali pa tujih podjetij na kitajskem trgu, kar je zagotovo huda situacija. Ne moremo uh, imeti 50 odstotkov kapitala. Hkrati je treba vsako investicijo povezati z tehnično, uh, tehničnim transferjem in ne sme se odeleževati na, pri javnih naročilih. Torej, tukaj imamo široko paleto vidikov in predvidevam, da je marsikaj omenjeno v predlogih sprememb in da bomo to lahko ustrezno vključili torej, da bomo naredili uravnoteženo poročilo v zvezi s tem, kaj zahtevamo, kje uh, so kritike in kakšne so človekove pravice. Zato vas prosim, da predlogov sprememb še ne razpošljete danes, se pravi kompromisnih predlogov, ampak da si vzamete še en teden časa in v luči današnje razprave razmislite o vaših kompromisnih predlogih. Drugič, ko bomo prihodni teden videli te kompromisne predloge sprememb, bomo morali odločiti, kdaj bomo lahko od njih glasovali. Vsekakor se mi zdi, da se poročilo še lahko dodela. Opozoril bi še na drugo točko, ki ni toliko vprašanje gospoda Belder, ampak splošen način delovanja. Imamo osnutek predloga, kjer imamo pet eh, strani, eh, torej voda in potem dva strani sklepo. Torej mislim, da dve, dve strani voda bi bilo bolje. Pri petih straneh sem pripričan, da tega poročila nihče ne bo bral. Torej, po tej metodi nekaj vem in vsak bo potem uh, Eh, še nekaj dodal, kar je prebral v eh, zadnjem članku katerega koli časopisa, zato da bo pokazal, da ga je prebral, se mi ne zdi politično. To je mogoče dobro za nek eh, izpit, ne pa za poročilo. Torej pet in pol strani uvodnih izjav. To je, mora biti vse resnično, ampak ne moram preveriti, ali je resnično ali ne, ker nimam enostavne energije, da bi prebral teh pet strani in pol. In to je sedaj posod tako. Tudi pri eh, nujnih eh, primerjih imamo tri strani uvodnih izjav in to je način dela, ki nas vodi v propad. Državljani nas bodo imeli za nore in ko bo državljan prijel v roko takšno resolucijo, bo rekel, pa kaj pa sploh delajo, pa to sedaj ne, ni usmerjeno proti gospodu Bedarju, ampak proti vsem, proti tudi članom sekretarjata in političnih skupin kaj ti vsi skupaj pišemo marsikaj v tej uvodne izjave. Morda bi ob tej priložnosti še enkrat vzeli eh, svinčnik v roke in pozabili to ali ono eh, pametno misel iz zgodovine. Torej, če želite kaj se dogaja, vedeti, kaj se dogaja na kitajski, potem lahko to preberete v časopisih, ni potrebno, da to piše v poročilu. Gospod poročevalec, beseda je vaša. Oprostite, gospod predsednik, dvakrat sem prosil za besedo za Alde. No, dajte mi še par trenutkov. Mislim, da je najpomembnejše to, da. Kitajska tudi krši mednarodne zakone, torej tako na, pri trgovini, kot pri gospodarstvu, kot pri mednarodnih eh, pravicah in pa mednarodnih odnosih s Tajvanom, pa tudi z Hongkongom. In mednarodno pravo mora biti ključ našega pristopa. Hvala lepa. Ja, heel kort, meneer de voorzitter, want we moeten gaan stemmen. Torej, moramo tudi priti do glasovanja. V zvezi s kompromisnimi predlogi bi povedal čisto preprosto, pa najboljšem eh, vedenju in, in zavesti sem vas obvestil in poročevalci v Sencu bojo morali povedati, ali je to sprejemljivo. Eh, Rečeno je bilo, da ne bodo pokriti vsi vidiki, ampak mislim, da je vendarle vse zajeto. Gospod Lajnen, bil sem presenečen v zvezi z vašo oceno dogodkov pretekle nedelje. Če torej pogledam, kaj, kako ravnajo kitajske oblasti s tem in pa politična in družbeni red se tukaj razkriva z katastrofo v Tianjinu. No, pa to ne morete sedaj kar pomesti pod prak. To se mi res zdi osupljivo. To je le del mojega voda. V meru si preberite kompromisne predloge, potem pa lahko še enkrat pregovorimo o tem in boste videli, da je vse skupaj predvsej kompleksno in da sem se res nanesel samo na uh, dejstva. Kar pa je povedal gospod Šolc, v določenih političnih krogih je pač tako, da eh, če nimamo istega mnenja, si potem označen kot eh, človek brez vizije. No, pa jaz vsekakor imam vizijo, strateški vidik, mogoče to ni vaš, ampak svojo pa imam. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Prepričan sem, da boste svoje stališče uskladili za stališče večine po tej razpravi, če želimo imeti seveda uspešno glasovanje o tem poročilu. Kajti uloga poročevalca je na vse zadnje, da predstavi stališče odbora, ne le lastno mišljenje.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 poročilu na temo Združenih narodov, sedma točka na našem dnevnem redu, ali bi EKR prekinila za svojimi notranjimi pogajanji? Poročevalca bi rad vprašal, če želi še kaj dodati. Kje pa je? A, tamle, izvolite. Ja, Gospod predsednik, dragi kolegi, ničesar ne želim dodati. Imamo dobre kompromisne predloge sprememb. Upam, da bodo sprejeti. In upam, da, bo sprejeto, da bodo sprejeta tudi moja priporočila glede ločenih glasovanj in glasovanj po delih, tako da bomo imeli dosledno poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden pričnemo z glasovanjem, naj podam še predlog. Zmeraj je zapisano visoka predstavnica, podpredsednica. Parlament običajno zapiše podpredsednica, visoka predstavnica. Torej, če se strinjate z tem, bi eh, na plenarnem zasedanju na glasovanju uporabili ustaljeno različico. Sedaj pa prehajamo v glasovanje. Prosim. Predlog spremembe 110. Kdo je za predlog gospoda Danžana? 110 proti, zdržani sprejeto. 111 ne, Ni bilo sprejeto. Prosim. I, ali se strinjate s tem, da bi o predlogih Danžan glasovali v sklopu? Gospod Danžan, da, ne. Ne, to ne gre. 110. Ne strinjamo se vsi, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 111. Za. Proti, vzdržani, sprejeto. 112. Za. Proti, vzdržani, sprejeto. 113. Za. Proti, vzdržani, sprejeto. 116. Za. Proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, zdržani, sprejeto. 118 za, proti, zdržani, sprejeto. No, bi lahko glasovali v sklopu. Kajti vsi ste glasovali enako pri vseh predlogih sprememb, ampak dobro, no, saj imamo čas. Kompromisni predlog 1. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 132 za, proti vzdržani sprejeto. 133 za, proti 133, sem rekel. Nisem rekel. 133 za, proti vzdržani zavrnjena. 134, prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za. Za ustnim predlogom spremembe socialistov. 134 za. Proti. Mislim, da je bilo to sprejeto, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje. konec glasovanja. Prosim. EKR ima enega člana preveč. No, pa preverimo. Ali lahko v skupini EKR glasuje sedem članov? Imamo kakšno statistiko ali kaj podobnega? Sedem, ampak še zmeraj imamo enega preveč. Dobro, dobro, zdaj je vse v redu. Konec glasovanja. Trideset proti trideset proti ena zavrnjeno. Sto petintrideset ne. Sto šestintrideset za. Proti. Vzdržani zavrnjeno kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. 34 za 23 proti sprejeto. Kompromisni predlog 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 153 za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 158 za? Proti? Bomo preverili. Konec glasovanja. 26 za, 35 proti, zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119. Drugi del, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Kaj pa je zdaj na vrsti? Sto sedeminšestdeset. Lohbiler. Kdo je za? To je kot dopolnilo proti. Vzdržani zavrnjeno. 168, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. To 68 drugi del, kdo je za, eh, 78 drugi del, kdo je za, proti, zdržanje, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 180 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Konec glasovanja? Ne? Ja. Sedaj pa 34 za, 29 proti sprejeto. 183 drugi del, kdo je za? Proti, vzdržanje zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržanje sprejeto. 187 za, proti, vzdržanje sprejeto vzdržanje. Iskrene čestitke, gospod Kovačev. 189. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Bomo preverili. konec glasovanja. 23 za 39 proti. Zavrnjeno. Kje pa smo zdaj? Kompromisni predlog 7. Za, proti, zdržani, sprejeto. 193 za proti vzdržani sprejeta. 194 za, proti vzdržani sprejeta. 195 za, proti vzdržani bomo preverili. Ja, Konec glasovanja. 26 eh, za, 34 proti, zavrnjena. 196 za, proti, vzdržani, sprejeto. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 199 za, proti, vzdržani, bomo preverili. konec glasovanja. 27 za, 33 proti, zavrnjeno. 201, drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 202 za. 201 bomo preverili. Abstimmung ist geschlossen. Keine Zugassauanne. In Wenderle Spreet, 34 za, 28 proti, 202. Za proti vzdržani sprejeto, 203 za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa 207 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 250 za, proti, bomo preverili. Zvona funkcija, ne? 250. konec glasovanja. 44 za, 18 proti. Sprejeta. Kompromisni predlog 10 za, proti zdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 11 za. Ne. Kakšen kompromis pa je to, če pravzaprav ničesar ne vključuje? 205. Za proti. Kompromis, uh, ki je kompromis uh, samega sebe. 205. Glasovali bomo elektronsko. Konec glasovanja. 25 za 37 proti zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za proti vzdržani sprejeta. S 259 drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Konec glasovanja. Še enkrat elektronsko glasovanje. gestimmt? Sie glasowali? Konec glasovanja. 32 za, 27 proti. Cela vrsta kolegov pa ni sodelovala. Sprejeta. Sedaj pa 264. 264. Za, proti zdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. 33 za, 22 proti, sprejeto. 265 za, proti, zdržani, bomo preverili. konec glasovanja. 25 za, 34 proti, zavrnjeno. 267 za, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 12. Zdržani, sprejeto. 281 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 13 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 14 za, proti vzdržani sprejeto. 295 za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo glasovali v sklopu od 295 do 300, ja, 295 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 296 do 300, kdo je za? Proti? Bomo preverili. Abšivski šlozen. Kaj je z glasovanjem? 27 za 34 proti zavrnjeno. Kompromisni predlog 15 za proti zdržani sprejeto. 305 za proti zdržani sprejeto, mislim, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. 26 za, 33 proti zavrnjeno. 306 za, proti vzdržani sprejeto, 307 za, proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti, glasujemo elektronsko. 307. konec glasovanja. 27 za, 33 proti. 308 za, proti, zdržani zavrnjeno. 309 za, proti, zdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 16 za, proti, zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 17 za. proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, zdržani, sprejeto. 21 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 22 za, prvi del. Za prvi del, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 18 za, proti vzdržani sprejeto. Potem pa predlog spremembe 27 za, proti vzdržani sprejeto. 28 za, proti vzdržani sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 28. Konec glasovanja 33 proti 26 sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 19 za, proti, vzdržani sprejeto. 49 za, proti, vzdržani. Še enkrat 49 za proti, sprejeto. 50 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 20 za, proti, zdržani, sprejeto. 57 žil za, proti, bomo preverili elektronsko glasovanje. proti. Abšemo. Konec glasovanja. 24 za 35 proti zavrnjeno. Kompromisni predlog 21. Dafür. Za. Proti vzdržani sprejeta. 69 za. Proti vzdržani. 69 še enkrat, kdo je za? proti, vzdržani. Dvainsedemdeset za. A ne, pozabil sem kompromisni predlog dvaindvajset. Kompromisni predlog dvaindvajset. Kdo je za? Proti zdržani sprejeta. Potem pa dvainsedemdeset za. Proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. To mora biti pomemben predlog spremembe. Eh, nekateri precej razmišljate. Konec glasovanja. 25 za, 33 proti, zavrnjena. 75 za. 73. Ah, ja, Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, zdržani, sprejeto. 75 za, proti, zdržani, sprejeto. No, sedaj pa smo pri 79 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. O moj bog, kdo spet želi, da to preverimo? 5 evrov. Pet evrov. Moj bog, konec glasovanja. 19 za 40 proti 10 evrov sedaj. Kje smo pa bili sploh zdaj? 79, drugi del za, proti. To pa moramo preveriti. Abschiedes geschlossen. Konec glasovanja 39 za, 21 proti sprejeta. 80 za, proti, zdržani, sprejeto. Ali ima to sploh še smisel? Devetnajst. 70 moramo preveriti, kaj to pomeni, če prvi del ni sprejet, drugi pa. Ja, je to smiselno? Ja, ja, ampak če zbrišemo most part, ali ima potem to sploh smisel? 80. 80. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 23 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Sedaj pa 83 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 84 za. Proti. Vzdržani bomo preverili. Konec glasovanja. 24 za 32 proti zavrnjeno. 85 za, proti, zdržani, sprejeto. 86 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedeminosemdeset in oseminosemdeset za. proti spreto. 90 za proti bomo preverili. Konec glasovanja. 30 proti 28 sprejeto. 91 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 24 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 98 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem sto tri za, proti, bomo preverili. Konec glasovanja. 30 proti 27 sprejeto. Kje smo bili? 104 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Cel eh, del eh, dvorane ne glasuje. Naj vas še enkrat upozorim na to. So štiri. Bomo preverili. Ne bom več preverjal, če ne boste sodelovali pri glasovanju, ker to nima smisla. Sedaj še preverjamo. Ampak to se dogaja samo zaradi tega, ker ne glasujete vsi, ko je potrebno dvigniti roko. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Kot sem dejal, 25 proti 32 zavrnjeno. 107. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Še, sedem za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 8 za, proti vzdržani sprejeto. 9 za, proti vzdržani sprejeto. 10 za, proti vzdržani bomo preverili. Konec glasovanja. 28 za, 29 proti zavrnjeno enajstica proti vzdržani elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 29 proti, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, elektronsko glasovanje. Gospa Lohobiler se ne vda. Konec glasovanja. 29 za, 31 proti, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani sprejeto. 94 za, proti vzdržani zavrnjeno. 95 za, 95 za, proti vzdržani sprejeto. 96 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno, ampak bomo preverili. 96. Konec glasovanja. 26 za, 33 proti zavrnjeno. 98 za, proti zdržani zavrnjeno. 19 za, proti zdržani zavrnjeno. 9.13. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj smo pri INTA. INTA 2. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. INTA 5. Za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. 9.13 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 25 za 28 proti zavrnjeno. In ta šest za proti vzdržani zavrnjeno. In ta sedem za proti vzdržani zavrnjeno. In ta osem za proti vzdržani zavrnjeno vzdržanje zavrnjeno. Zmeraj enaka večina. Bomo preverili. Konec glasovanja. 24 za, 28 proti, zavrnjeno. In ta 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. In 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta 12 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. 25 za, 34 proti zavrnjeno. In ta 13 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In ta 14 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujeva. Konec glasovanja. 21 za 35 proti zavrnjeno. Moj bog. O moj bog. Kont A. Za. Proti. Vzdržani. Poročevalci mi lahko poveste, kaj je zapisano v tem predlogu spremembe. Konc D. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kont 2. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kont 3. Za. Mi je vse označeno z minusom, ali lahko glasujemo v sklopu? Dobro. kont 3. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kont 6. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kont 7. Za, oziroma od kont 7 do konca. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa prihajamo k, k kulturi. Prosim. Tudi o kulturi bomo glasovali v sklopu. Ne želite kulture? Dovolj kulture. Kdo je za? Glasov iz dvorane, to mači že ne slišimo. Mm, vas? sei doch mal ruhig. Er steht doch Die Schiene. Enajst, dvaindvajset in devetindvajset. O teh bi radi posebej glasovali. Enajst, dvaindvajset in devetindvajset. Glasovali bomo o vseh predlogih sprememb, razen enajst, dvaindvajset in devetindvajset. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa enajst. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, ne, 22 je vključen v kompromisni predlog, ne vem zakaj je. Bilo, bil izpostavljen 22, 29 za. Kdo je za 29? Ja, prikrivate svoje mnenje, kdo je proti? Sprejeta. No, potem smo pa sedaj pri Afku. Prosim. Vsi so zavrnjeni. Ja, to smo jo prej sklenili. Niste me poslušali, gospod Preda. Na plenarnem zasedanju boste imeli novo priložnost, če je tako pomembno. Afko, Afko 4 za. Ne, ne. Že zaradi moje skupine ne moremo glasovati v sklopu. Avko 4, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 34 proti zavrnjeno. Asko 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Asko 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Asko 14 za, proti, vzdržani, sprejeto in AFKO 15 za proti združenje sprejeto. Sedaj pa sedaj pa bomo elektronsko glasovali o celotnem poročilu. Galerij ima dolg jezik. Ja, še bo izkišlosen. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto z 48 glasovi za, 8 glasovi proti in 4 vzdržanimi. Iskrene čestitke poročevalcu.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 z naslovom Skupna zunanja in varnostna politika v skladu z Lizbonsko pogodbo izkoriščanje celotnega potencijala. Povabili smo celo vrsto strokovnjakov, ki nam bodo poročali o tem, tako da bodo poročevalci lahko tem pridobili. Gospo Špineli bi prosil, da nam poda svoje uvodne besede, tako da se potem lahko lotimo posveta. Gospa Špineli, beseda je vaša. Danke. A, em, Elmar Blok, Broh. Hvala lepa. Elmar Brok, govorila bom italijansko. Tako da bo jasno, kar želim povedati. mnenje, ki ste ga prijeli in to kažejo pozitivni odzivi eh, na Junkerjev načrt, eh, da je potrebno pospešiti razvoj in izkoristiti vse možnosti, ki jih eh, ponujajo pogodbe za okrepljeno sodelovanje zunanja politika in pa obrambna politika eh, sta se nenehno pogovarjale, sta se nenehno pojavljali eh, v evropski razpravi. Obrambna skupnost je propadla leta 1994 po uh, hladni vojni, po mojem mnenju, moramo ponovno razmisliti o ciljih eh, zunanje in varnostne politike, moramo jih izpiliti. Cela vrsta razdejanih eh, držav, eh, velik pritok beguncev, ki so posledica evro-sredozemske politike, ki je bila neuspešna, Vse to eh, so eh, teme, eh, ki jih bo potrebno obravnavati. Potrebno bo govoriti o starih zavezništvih. Juncker govori o evropski vojski, ki bo lahko prepričala Rusijo v Ukrajini, ampak nihče pravzaprav nima konstruktivne politike in nihče ne zna povezati različnih interesov. Potem so bila tukaj pogajanja o evru in o uh, e, Grči. Zunanja politika in pa obrambna politika trpita zaradi povankanja demokratične odgovornosti. Kdor želi povezati ti dve politiki, zanemarja demokratično legitimnost. to mogoče ne bo tema, o kateri bodo spregovorili naši gostje, čeprav bi jaz eh, z veseljem prisluhnila njihovemu mnenju. Govorim o skladnosti z eh, nacionalnimi ustavami, pa tudi z eh, pogodbo, še prav posebej z členom 21 kjer je govora o človekovih pravicah in državljanskih svoboščinah v, prim, v povezavi z zunanjo politiko manjka eh, pa tudi podoben člen, eh, kot je člen 15 v italijanski ustavi, eh, ki upravičuje vojno samo za namenem vzpostavljanja miru in pa pravičnosti. Države članice eh, predvidevajo strok parlamentarni nadzor eh, v eh, primeru odločitve za vojskovanje. Pri tem Francija predstavlja izjemo. Ta ustavni pristop je torej pomemben, ta odnos med vojno in mirom. Hkrati pa je to povezano tudi z eh, našimi tradicionalnimi vrednotami, eh, z humanitarnimi vojnami in z izvozom demokratičnih vrednot. Evropska unija je izgubila verodostojnost in izgubila je moč. Mislim, eh, da moramo zaradi dogodkov v povezavi z evrom razmisliti o naši politiki. Potrebno se je zavedati tvegan skupne obrambne in zunanje politike, še prav v primeru, eh, eh, če ne bomo imeli vlade in parlamenta, ki bi eh, nadziral odločitve. V členu 38 eh, je bilo na zahtevo De Gasparija in Spinelija zapisano, da je obrambna politika, skupna obrambna politika nemogoča brez temeljev ustanovne demokracije in eh, le, če eh, bo ta vzpostavljena tek, takoj, ne pa le postopoma. No, to so zgolj moje razmišljanja. Eh, to želim povedati v imenu odbora AFKO. Sedaj pa sem zelo vesela, ali ne, mogoče bi dala besedo uh, Elmarju. Ne, ne, ne. Na jaz? Jaz sem Lin. Ja, jaz tudi. No, sedaj bomo imeli javno predstavitev. Vsak eh, bo dobil približno 20 minut, potem pa bo sledila izmenjava mnen. Ne, 10 minut. Torej, prvi krok se bo osredotočil na ustanovne izzive eh, v zunanji politiki Evropske unije. In pri tem eh, se bomo seveda opirali na potencial Lizbonske pogodbe No, vsak bo dobil 10 minut, se popravljam. V drugem delu bomo govorili o ustanovnih in strateških posledicah skupne obrambne politike in upam, da bo ta javna predstavitev v pomoč našemu eh, delu eh, na področju eh, potencijala Lizbonske pogodbe. Naj vas opomnim, da se morajo eh, naši gostje omejiti na 10 minut in eh, prosim vas, eh, da to spoštujete, tako da bomo lahko imeli tudi razpravo z navzočimi člani. Ali jaz dam besedo, boš ti dal besedo? Panos Kutrakos je prvi na vrsti. Um, Najlepša hvala osredotočil se bom na tri teme. Prvič, sprejemanje odločitev. Lizbonska pogodba ohranja vlogo soglasnosti v členu 31 Lizbons eh, Lizbonske pogodbe. Imamo določene izjeme, naprimer kvalificirana večina za določen ukrep, če se navezuje na ukrep, ki je že bil sprejet soglasno imamo tudi določbe za imenovanje posebnih predstavnikov, za konstruktivno vzdržanje in za druge primere, v katerih se lahko Evropski svet soglasno odloči, da se bo svet odločal s kvalificirano manjšino. To pomeni, da Lizbonska pogodba v določenih izjemnih okoliščinah omogoča uporabo kvalificirane večine. Imam tri komentarje v zvezi s tem. Prvič, države članice so tiste, ki odločijo, če bodo tako postopale in kdaj bodo tako postopale. Pravno gledano je ta možnost na voljo, v praksi pa se morajo vse države članice zediniti, da bodo tako postopale. Drugič, veliko ljudi meni, da bi večja uporaba kvalificirane večine privedla do bolj učinkovitega ukrepanja na ravni EU. Ampak to je treba zelo previdno oceniti. Kaj bi se zgodilo? Bi eh, bil odziv Evropske unije šipkejši ali bolj kvalificiran? Kakšna bi bila teža ukrepov Evropske unije, če jih ne bi podpirale vse države članice? Tretjič, eh, skupna zunanja in varnostna politika je visoka politika, ki se je razvila na podlagi sodelovanja. In eh, ne moremo preveč teže dati postopkovnim pravilom. Ta imajo omejen učinek, lahko omogočijo določene ukrepe, ne morejo pa zamenjati vsebinske politike na teh področjih, ki so uh, v sami srčiki nacionalne suverenosti. Druga tema, ki bi se rado dotaknil, je prožnost. Ena od sprememb, ki jih je uvedla Lizmonska pogodba, je vzpostavitev specifičnih pravil za prožnost, naprimer okrepljeno sodelovanje, države članice, ki eh, delujejo v imenu Evropske unije in eh, stalno strukturirano sodelovanje. Teh pravil se v bistvu še ne uporablja. Ponovno imam tri komentarje. Ta pravila so precej nedorečena v Lizbonski pogodbi človek bi si mislil, da bodo tako uh, bolj preprosta za uporabo. Drugič, ta značilnost izbonskih pravil pomeni, da so določeni zgolj tisti eh, široki parametri, eh, na to pa se morajo države članice in institucije Evropske unije odločiti, kako bodo delovali in v kateri smeri prožnost je že v praktični rabi pri izvajanju eh, SZVP in pri SZVP v celoti. Zanimivo pa je, da države članice še niso izkoristile vseh možnosti na tem področju, naprimer pri sodelovanju na področju orožja. Lizbonska pogodba eh, in pravila iz Lizbonske pogodbe so podobna pravilom eh, pri sprejemanju odločitev. Vse je odvisno od politične volje. Le tako lahko izkoristimo njihov eh, potencial. Na tem področju eh, visoke politike pa so seveda omejena. Lizbonska pogodba omogoča določene možnosti, države članice pa so tiste, ki lahko te možnosti izkoristijo. To pomeni, da niso pravna pravila in postopki za SZVP tisti, ki onemogočajo v njih izvajanje koherentne in učinkovite zunanje politike. Naslednja tema, na katero bi se rad osredotočil, je omejevanje področja uporabe skupne zunanje in varnostne politike. Zdi se, da je pristop v Lizbonski pogodbi eh, dvostranski. Na eni strani eh, je SZVP vključena v širše področje zunanjega delovanja Evropske unije. Imamo skupne načela in cilje. Eh, Lizbonska pogodba predvsem natančno določa eh, vsa ta področja v primerjavi s prejšnjimi pogodbami. Nimamo več strukture stebrov. Zdi se torej, da je to področje integrirano. Ampak po drugi strani je SZVP še vedno specifična politika člen 24 pravi, da imamo tukaj specifična pravila in postopke. Eh, pristojnost unije je drugačna kot na drugih področjih, eh, sodelovanje komisije in parlamenta je omejeno, sodišče Evropske unije nima pristojnosti, eh, postopki sprejemanja pa temeljijo na odločitvah držav članic. To pomeni, da je vloga SZVP še vedno drugačna kot eh, v primerjavi, drug, v primerjavi z drugimi zunanjimi politikami eh, Evropske unije. To pomeni, eh, da moramo izpostaviti tudi člen 40, ki gre še dlje. Neizvajanje SZVP, neizvajanje drugih zunanjih politik ne more vplivati na pristojnosti in postopke, ki se nanaša na ta področja. Eh, tako piše v tem členu. Tako pomeni, da Lizbonska pogodba eh, krepi specifično naravo SZVP. To ima tudi pravne posledice. Vprašanje je, kateri ukrepe Evropske unije spada uh, pod SZVP. Pri tem je treba oceniti pravno podlago, uh, na to prispevke institucij, naprimer parlamenta, uh, sprejemanje odločitev in postopke, pristojnosti, če obstajajo sodišča in pa pravno uh, zavezanost držav članic. Evropski parlament se tega dobro zaveda, sodeluje namreč v sodnih obravnavah, naprimer uh, eh, zadeva uh, o pametnih sankcijah, na to zadeva um, sporazum o transferjih z Mauricijem in uh, zadeva sporazum o transferjih s Tanzanijo. Definiranje področja uporabe SZVP-ja eh, je precej težja naloga kot v preteklosti. Pravno gledano mora obstajati neka meja ukrepov eh, v tej politiki. Imamo 21. člen, ki pravi, da lahko to področje pokriva tista področja, ker nimamo drugih zunanjih pristojnosti. Ampak trenutna obeseditev pomeni, da je definicija precej kompleksna. Ugotoviti moramo tudi, kako SZVP vpliva na druge zunanje politike. Lahko se namreč zgodi, da marginaliziramo uh, položaj SZVP znotraj eh, širšega pravnega reda skupnosti. To ravnotežje je zelo zahtevna naloga. In eh, dejstvo, da obstajajo eh, cili, ki se prikrivajo znotraj pogodbe, še bolj zaplete celotno situacijo. Obstaja nevarnost za institucije, da se bodo spuščale vedno znova v medinstitucionalne spore, in porabljale veliko energije in časa za reševanje teh sporov, zato da bi prišle do čim boljših postopkovnih rešitev. To ne bi bilo dobro za cilj Evropske unije za dosledno in učinkovito zunanjo politiko. To ne bi bilo dobro za izkoriščanje potencijala Lizbonske pogodbe na področju SZVP. Medinstitucionalno sodelovanje je bistvenega pomena v praksi za uh, izkoriščanje potencijala. Hvala. Na kdo da rekli? Beseda ima gospod Nikolaj von Ondarca. Najlepša hvala, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta. Rad bi predstavil rezultate študije, ki sva jo pripravila s kolegico Ronjo šele. Osredotočila sva se na dva glavna politična eh, cilja reforme eh, pogodb. Kaj se dogaja s pogodbami in kaj se dogaja s ZVP. In eh, kakšna je ta dvojna vloga visoke predstavnice. Želela sva analizirati kakovostne študije, ki so bile upravljene, eh, kvalitativne študije in se lotiti bolj eh, kvantitativne študije. Analizirala sva eh, izjave visoke predstavnice, ki govori bodi si v imenu Evropske unije, bodi si v imenu držav članic. To je seveda zgolj en del te zgodbe o SZVP. Analiza izjav nam omogoča, da ugotovimo, na kaj se je osredotočila pri teh izjavah, kako je sodelovala z drugimi evropskimi akteri in kako je z vidika primerljivosti oziroma vidnosti primerljiva z drugimi eh, akteri v preteklosti. Pripravil sem nekaj eh, prosojnic, vsi ste dobili tudi kopije, ker so zasloni malce premajhnih so mi povedali. Osredotočiti sem se želel na eh, vidnost in doslednost. Najprej vidnost. Če si pogledate tretjo prosojnico, lahko tam vidite našo oceno, kvantitativno oceno izjav visoke predstavnice v imenu Evropske unije. Na prvi pogled je stanje precej pozitivno. Vidite lahko, da se je število izjav povečalo v primerjavi eh, z zadnjim predsedstvo. Povprečje je približno 400 eh, izjav. Se pravi, malce več kot ena izjava na dan. Vidite lahko tudi, da države članice vedno bolj zaupajo eh, visoki predstavnici imamo dva tipa izjav. Prvi tip je neposredna izjava visoke predstavnice, drugi tip pa je eh, izjava v imenu nekoga drugega po daljšem postopku sodelovanja in usklajevanja. Od leta 2000 naprej, naprimer, je 50 odstotkov eh, izjav bilo izjav drugega tipa, ta številka pa, pa je sedaj upadla. Naše tolmačenje eh, tega fenomena je to, da države članice visoke predstavnici prepuščajo več prostora, eh, ji torej zaupajo pri podajanju izjav v imenu unije. Poglejmo si sedaj četrto prosojnico. Poskušali smo ugotoviti, na katere geografska področja eh, in politična področja se je visoka predstavnica osredotočala pri eh, teh več kot 1700 izjavah, ki smo jih analizirali. Če si pogledamo politične prioritete Catherine Ashton, eh, so bile to soseščina, na to vzpostavitev službe za zonanje delovanje in strateški partneri. Visoka predstavnica se osredotoča na eh, sosednje države, osredotoča se na eh, krizo, s katero se Evropska unija sooča. Aktivna je tudi na področju Sirije. Sirija je bila na prvem mestu eh, od, let 2011, od leta 2011 do leta 2013 visoka predstavnica je lahko neposredno ukrepala v primeru te krize v eh, soseščini. Na to pa eh, podsaharska eh, Afrika in druga vprašanja. Če si poglobljene pogledamo rezultate, lahko vidimo, da praktično ni izjav in ni neposrednih ukrepov v zvezi s strateškimi partnerji. Na seznamu naprimer ni eh, ZDA, ni Rusije, Kitajska se je pojavila na seznamu desetih najpogosteje omenjenih tem leta 2014, ampak vidi se, da visoka predstavnica ne govori o teh eh, strateških partnerjih. Če si pogledamo same izjave in na strani pustimo Sirijo, ki je trenutno zelo aktualna tema, lahko v zadnjih letih vidimo, da je eh, visoka predstavnica pogosto podajala izjave eh, o Siriji. Večina teh izjav ni bila zelo širokih, in visoka predstavnica, naprimer, sedaj ni govorila o sodelovanju Rusije v Siriji pred zasedanjem eh, zunanih ministrov, ki je potekalo včeraj. Na kljub temu, da smo imeli eh, skupno izjavo Nemčije, Francije in Združenega kraljestva o sodelovanju Rusije, o umešavanju eh, Rusije v Sirijo. Na kljub temu pa še vedno noče podajati izjav o teh najbolj strateških vprašanjih. Kar se tiče vprašanja vidnosti, se meni torej zdi, da Evropska služba za zunanje delovanje in visoka predstavnica eh, razvijata neke postopke, eh, s katerimi lahko hitro odgovorijo na eh, bolj institucionalna vprašanja, ne osredotočajo pa se na strateška vprašanja. Države članice so tiste, ki proaktivno ukrepajo v primeru uh, Eh, kakršen je primer Rusije v Siriji. To me eh, sedaj privede do vprašanja doslednosti. Visoka predstavnica eh, ima dve funkcije in SZVP in SVOP je poskušala povezati z večjim delovanjem Evropske unije. Ocena je tukaj še bolj presenetljiva, kot sem sam pričakoval. Če si pogledamo Eh, prvo preglednico. Lahko tam vidimo, v koliko izjavah je visoka predstavnica sodelovala s komisarji. Govorila je o humanitarnih vprašanjih, o soseščini, o trgovini. Eh, to so področja, kjer je zelo aktivna tudi komisija in eh, kjer bi lahko pričakovali, da bodo izjave pripravljene v sodelovanju s komisarji in s komisijo od let 2011 do 2014 je bilo skupnih izjav vedno manj kot 10 odstotkov. Še posebej to velja za vprašanje Ukrajine. Ni bilo neke komunikacije o pridružitvenem sporazumu skupaj s komisijo, eh, ni bilo neke komunikacije skupaj s komisijo, kar se tiče uh, sosedske politike. Dobra novica je ta, da se trend sedaj spreminja. Pogledali smo si Eh, tudi kako pogosto visoka predstavnica sodeluje v kolegijo komisije. Katrina eh, Ashton je bila pod 50 odstotkov eh, oziroma 20 odstotkov leta 2014, gospa Mogherini pa sodeluje v kolegiju tam nekje do 60 odstotkov, tako kot drugi podpredsedniki komisije. In vidite lahko, da je vedno več izjav tudi z drugimi komisarji. Po mojem mnenju je to dobra novica, ampak vseeno bi lahko trenutno stanje še izboljšali. Druga stvar, ki smo si jo pogledali z vidika doslednosti, je vprašanje, če na to pride do političnih predlogov, do zakonodajnih predlogov, do ukrepov ali ostane zgolj pri besedah. Lizbonska pogodba je visoki eh, predstavnici dala pravico do pobude znotraj SZVP, ima možnost, da pripravi predlog eh, v sodelovanju z Evropsko komisijo. Če si pogledate šesto preglednico, je dobra novica ta, da je število predlogov, ki so bili sprejeti na podlagi predloga eh, visoke predstavnice, eh, više še, seveda ima komisija še vedno monopol na zakonodajnem področju, ampak mislim, da smo na pravi poti. Kar pa se tiče uh, ukrepov na področju SZVP, pa ni bilo skupnih predlogov visoke predstavnice in komisije. Edini skupni predlog, ki se je nanašal na SZVP, se je nanašal na sankcije v skladu s členom 215. Mislim, da tukaj obstaja še veliko manevrskega prostora in potencijala za izkoriščanje eh, Lizbonske pogodbe in določb, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Še nekaj treba izpostaviti in to so tisti primeri, ko uh, je visoka predstavnica govorila v imenu SVOP, skupne varnostne in obramne politike. Ugotovili smo, da obstaja določeno pomankanje eh, koherence. Pri 1700 izjavah sta se zgolj dve nanašali na SVOP, SVOP in šlo je za eh, obtožbe o korupciji na Kosovu. Tako da v teh eh, formalnih izjavah ni veliko takšnih tem. Tudi tam, ker je Evropska unija uh, igrala vlogo varnostnega akterja, naprimer uh, eh, v primeru Malja, je šlo uh, za neko obstransko temo v njenih izjavah, ne pa za osrednjo temo. Treba je torej povezati SZVP z ukrepi oziroma misijami in operacijami SVOP veliko je priložnosti za izboljšave tudi eh, pri vidnosti in sodelovanju na področju SVOP. Institucionalni okvir obstaja, po mojem mnenju, obstaja pa potreba potem, da v praksi uporabimo možnosti, ki obstajajo, tako na strani držav članic, kot tudi na strani visoke predstavnice, ki mora eh, zauzeti bolj proaktivno vlogo pri teh pomembnih temah prošnja za evropsko globalno strategijo je tisti začetni korak, ki lahko visoke predstavnici da bolj proaktiven mandat. Obene pa je treba eh, visoko predstavnico eh, in službo za zunanje delovanje bolje povezati s komisijo. Po mojem mnenju je situacija boljša kot v prejšnjem mandatu, ampak eh, veliko je še možnosti za razvoj. Upam, da bo ocena Evropske službe za zunanje delovanje konec letošnjega leta ena od teh priložnosti za približevanje institucij eh, in za izboljšanje koherentnosti Evropske unije znotraj eh, SZVP. Hvala. Thank you, uh, eh, Mr. Uh... Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Fonondarca. Sedaj pa drugi panel. Besedo želim predati profesorju Silvestrijo, ki je znanstveni svetovalec na Inštitutu za mednarodne zadeve. Najlepša hvala. Poskušal bom eh, govoriti v angleščini, tako da me boste lažje razumeli in da bom krajši. Mislim, da je treba najprej izpostaviti dejstvo, da evropska obramba ne napreduje. Lizbonska pogodba ni rešila problematike gradnje evropske obrambe. Poskušali smo razrešiti vprašanje pristojnosti, eh, kar se tiče držav članic, komisije in tako naprej. Lizbonska pogodba, po mojem mnenju, tukaj ni bila preveč uspešna. pričakujemo eh, novi dokument o globalni strategiji, ki ga pripravlja visoka predstavnica. Ta dokument bo imel verjetno posledice tudi za področje eh, obrambe in morda bomo s tem odprli vrata eh, neki novi politični razpravi o varnosti in obrambi. Smo pa še daleč od tega, da bi imeli v rokah evropski instrument, da bi lahko dejansko ukrepali. žalostna eh, zgodba o evropski eh, bojni skupini nam je vsem dobro znana. Kakorkoli že, po mojem mnenju, je v trenutnih razmerah težko razmišljati o združeni evropski vojski. Zakaj? Preprosto zato, ker še vedno obstaja alternativa NATO in NATO je precej eh, preprostejše orodje, je tudi učinkovito orodje, vsaj eh, če bodo američani še naprej prispevali eh, v NATO. Če bodo oni spremenili svojo politiko, se bo spremenila tudi naša politika. NATO je torej uh, precej bolj preprosta možnost za nacionalne države, za nacionalne eh, vojske in s tem eh, omogoča eh, nadaljevanje te iluzije nacionalne suverenosti. Kje lahko pride do napredka? Po mojem mnenju na področju industrijske politike za razvoj obrambe, tehnologije in raziskav. material zelo, je zelo pomemben za vsako strategijo. Eh, orožje in infrastruktura sta zelo pomembna za vsako vojaško strategijo. Vojaška strategija je kombinacija eh, človeškega kapitala, ljudi in pa opreme. Mislim, da je bila tista izvirna ideja držav članic ta, da industrija, tehnologija in raziskave ostanejo v pristojnosti držav članic, da se s tem področjem upravlja na multilateralni ravni, ne pa znotraj Evropske unije. Komisija že od leta 1996 poskuša prevzeti vajeti nad to politiko. Ampak pri tem ji ni uspelo. Države članice so raje vzpostavile več ad hoc struktur. Naprimer, znotraj Zahodne Evropske unije imamo uh, Zahodnoevropsko uh, skupino za uh, orožje, na to okar, uh, na to druge strukture, ki so nastale. Uh, bodi si na bilateralni eh, ravni, bodi si na multilateralni ravni. Države članice so poskušale ustvariti industrijsko strategijo, ki bi bila ločena od Evropske unije. Imamo Eh, Evropsko agencijo za obrambo, ki je poskušala združiti nekatere od teh politik, ampak postopki spremanja odločitev so še vedno specifični in ločeni. Države članice so tiste, ki so uh, odstranile uh, agencijo za obrambo. Niso jo odstranile, niso jo uh, ubile, ampak uh, ta agencija je neočinkovita, ima zelo, zelo omejen proračun. Težko bi lahko rekli, da bi lahko ta agencija postala pomemben akter na področju eh, politike, industrije in tehnologije. To pomeni tudi, da se je komisija ponovno uh, vrnila na kraj zločina. Nekatere od tistih začetnih elementov so sedaj postili ob strani in komisija poskuša bolje sodelovati z Evropsko agencijo eh, za obrambo. Po mojem mnenju, morda se motim, pa so eh, večinoma za eh, vodenje te politike zadolženi v komisiji, ne pa v agenciji. Ta situacija niti ni tako slaba države članice so tiste, ki eh, imajo težavo. Proračuni za obrambo padajo, vedno manje možnosti za to, da eh, plačamo za industrijo raziskave in razvoj. In eh, državam članicam je všeč ta ideja uporabe skupnih evropskih sredstev. To tudi počnejo. Težava je seveda ta, da je Evropska komisija eh, naletela na zelo osnovne težave že v začetku svojih predlogov. Sedaj razvijamo dualno tehnologijo. Nihče ne ve, kaj je ta dualnost. Teoretično je seveda to nekaj, kar se lahko uporablja tako za vojaške namene, kot tudi za civilne namene, za varnost kot eh, za obrambo. Ampak definicija je zelo nejasna oziroma jo praktično ni. Ne ve se, kje je ločnica, kje je meja. Težko je torej vedeti, kaj eh, pomeni dualna dvojna strategija, eh, ali imamo obrambno strategijo ali imamo varnostno strategijo. Ta dualna strategija ima zelo široko definicijo in po mojem mnenju se jo uporablja zato, da bi povečali konkurenčnost in učinkovitost evropske obramne eh, industrije in eh, trenutne obstoječe baze v sektorju. Kaj lahko naredimo? No, po mojem mnenju lahko pride do eh, večjega vključevanja znotraj Evropske unije, če začnemo graditi na skupni tehnološki osnovi, skupni tehnološki eh, politiki, ki je po naravi dvojna, ki pa jo upravljamo integrirano. Razvili bi lahko več zmožnosti, kapacitet, ki bi bile evropske, ne zgolj nacionalne. Nekatere so že v razvoju. Imamo naprimer eh, obveščevalne zmožnosti v vesolju, komunikacija, eh, prenos podatkov, celotni sektor podatkov. Imamo tudi kibernetski sektor, kibervarnost, kibernetski sektor. Eh, obramba, kibertehnologija in razvoj drugih eh, kibernetskih tehnik. Jasno je, da imamo na mizi več novih tehnologij, s katerim bi lahko povečali učinkovitost nadzora nad našimi mejami, nad našimi skupnimi mejami. S tem bi lahko zagotovili tudi višjo stopnjo varnosti onkraj eh, meja Evropske unije. Nobena obramba ne more temeljiti na zidu, razen če je eh, zid zgolj tisti prvi del obrambe. V nasprotnem primeru je to zgolj eh, šipkost, ki jo ima takšen sistem. To so nekatere od možnosti, ki jih imamo. lahko pa seveda nastanejo težave zaradi pogodb. Ampak po mojem mnenju bi bilo dobro v trenutni situaciji sprejeti dejstvo, da Lizbonska pogodba bodi si ne deluje, bodi si se ne izvaja ustrezno, kar se tiče evropske obrambe. Mislim, da moramo drug drugemu zastaviti vprašanje, če je sploh uporabno ohranjati to eh, strukturo, ki je zgolj teoretična in se ne uporablja. V praksi prihaja do različnih eh, dogodkov. Eh, komisija sodeluje z Evropsko agencijo za obrambo na različnih področjih. Zelo uporabno bi bilo, če bi imeli enotno politiko, tako bi se izognili tekmovanju med različnimi direktorati in različnimi akteri. Hvala. You, Hvala, profesor Silvestri. Sedaj pa ima besedo gospod Olivier de France, ki je direktor raziskave na Francoskem institutu za mednarodne strateške študije. Izvolite. The European one. Okay. They pretend so. <laughs> yes, uh, I'm, I'm not quite direct uh, yet, uh, otherwise... Mm, nisem še čisto direktor, to moram povedati, drugače bo moj direktor hud. Hvala lepa. Če v vas še tli evropska iskrica, potem je zelo ganljivo, če ste povabljeni v Evropski parlament in zato bi se rad najprej zahvalil za vaše vabilo. Prosili ste me, da govorim o skupni varnosti in obramni politiki. In če moram govoriti o njej, uporabljam sliko SVOP-ja kot neke velike lazanje, da je bolj nazorno. Kaj ti je malce, uh, malce neurejena, uh, ločiš lahko različne sloje, ampak od zunaj ne moreš čisto dobro ugotoviti, ali je vegetarijanska ali ne, oziroma kaj je sploh notri. Na konferenci v Bruslju pretekli teden sem govoril o, um, tudi o tej strategiji. Nihče ni bil prepričan na tej konferenci, kje točno je SVOP iz vidika kolektivne obrambe do obvladovanja civilnih kriz na drugi strani. In razprava je bila potem deljena na pogovor o SVOP, o obrambi, kajti to je malce čudno, kajti že 15 let imamo pogodbo se naluju in še vedno ni čisto jasno, kaj je v tej lazanji. Ali je tam malo mesa, ali so je samo zelenjava ali je obramba ali ni obramba ali kolektivna obramba ali je vladovanje kriz ali je samo civilna nota. Imamo D oziroma eh, O v SVOP, se pravi obrambo in zato je čudno, da še nimamo te jasnosti. No pa naj uporabim še malce drugačno metaforo in SVOP opišem bolj kot Rubikovo kocko. Torej, to je kocka, ki ima različne uh, različno barvne kvadratke. In še vedno imate različne sloje. Imate operacije, imate industrijo, raziskave in razvoj, stroške za obrambo, politično voljo in politično soglasje, institucionalni mehanizmi, lizbonske pogodbe, um, evropsko zaznavanje, evropske kulture, evropske vrednote in interese. In to so vsi del tega. In vsi ti delci so gibljivi in evropske države redko želijo hkrati premikati več delcev iz te kocke. Naprimer, Združeno kraljestvo želi spremeniti en sloj ali dva, to so ponovadi zmogljivosti in zmogljivosti in zmogljivosti, to so tri uh, sloji. Ali včasih pa operacije. Ampak s čim manj učinka in vpliva na druge sloje. Po mojem mnenju je Francija sprejela predvsej anglosaksonski pristop, ki je tudi zelo pragmatičen in ki je usmerjen na zmogljivosti. Nemčija na drugi strani, pa bi rekel, še vedno izbira institucionalni pristop in se zazema za to, da bi SVOP tudi uporabljen v drugih področjih. Torej, ponavadi bi rekel, da je dobro, če bi premaknili vse razpoložljive sloje te rubikove kocke in da se potem vidi, če se lahko ustrezno premaknejo tudi drugi sloji, zato da bi napredovali pri SVOP-ju. Torej, vredno bi bilo napredovati pri SVOP-ju, na katerem koli področju že obstaja soglasje med evropskimi državami, bolj ti na sej pri operacijah, bodi si pri zmogljivosti, bodi si pri industriji, ali pa da se poglobljeno uh, obdela strateško razmišljanje in pa politična volja za skupno delovanje. Če, se, iz, če deluje pristop spode na vzgor, ga izberite. Če deluje od zgora na vzdolj, izberite tega. Če ob, deluje oboje, izberite oboje. Če deluje delovanje na enem področju in bo to prispevalo k drugem področju in tako naprej, potem je treba to izkoristiti. Na kratko, karkoli deluje, je dobro. Če je na dnevnem redu napredovati, pragmatično pri zmogljivostih je to dobro, če je na dnevnem redu večlaterizem, grozdenje, skupine narodov in tako naprej, namesto da bi delali v vseh 28 državah, tudi v redu, dokler to ne povzroča dodatnih razhajanj in dodatnih eh, izgub in dokler to ne zavira več sodelovanja temveč vodi k poglobitvi sodelovanja. Če pa je na dnevnem redu spisati Evropsko globalno strategijo, super, dokler to ne bo ostal dokument, ki bo sam sebi namen in dejansko ne bo plival na druge vidike CVOP-ja, vključno zmogljivostmi. Nasplošno bi rekel, da bi bilo vredno delati s katerim kolim koščkom te Rubikove kocke, ki je na voljo. Ena izjema pa je. Morda bom rekel nekaj, kar ne boste želeli slišati, predvsem na tem posvetu, ampak zame je izjema institucionalni sloj SVOP-ja. V, v trenutni politični klimi reševati politične probleme z institucionalnimi instrumenti, po mojem, ne bo delovalo. In vlaganje energije in političnega kapitala v delovanje institucionalnih vzpodbud za reševanje političnih problemov je mogoče kontraproduktivno v vseh scenarijih. Politični kontekst zame ne vodi k cilju. Paradoks pri Lizbonski pogodbi pa je, da izgleda, da v trenutku, ko se je uh, lotimo in ko izkoristimo instrumente, uh, takrat energija nekako izgine in tudi ni več soglasja. In to ni krivda Lizbonske pogodbe. Član vašega odbora je to dobro povedal, gospod Anžon, ki je rekel, da v Lizbonski pogodbi je vse, samo prebrati in uporabiti moramo to. Ni torej kriva Lizbonska pogodba, ampak je soglasje, ki je tukaj izginilo in to soglasje, na katerem temelji ta pogodba, na tem moramo delati. Torej, delati z institucionalnimi instrumenti je nekako, kot če bi razvodenili vse skupaj. Če bi se lotili 44. člena Lizbonske pogodbe, kaj to točno je, ne vem, če ga točno razumem sam. Verjetno je tukaj ljud, več ljudi, ki bodo to bolje razumeli kot ja. Zame gre predvsem za ad hoc sodelovanje. Uh, pod evropskim imenom. 44. člen je člen o skupini narodov, ampak mora biti za določene stvari ne potrebujete vedno evropske zastave, da to naredite. In najprej je treba, po mojem mnenju, razrešiti politična vprašanja in politični temelj in investirati vse politični kapital v to, preden se lotevamo institucionalnih zadev, ki bodo prišle same po sebi, če bomo rešili politične probleme. Z drugimi besedami, po mojem mnenju, si je treba izbirati bitke in to v skladu s tem, kaj bo najbolje delovalo v odvisnosti od političnega konteksta. Imeli smo obdobje, ko smo delali v smeri skupnega štaba ali strukturiranih operacij, pa to ni nikamor vodilo. In mora biti, bo takšno delovanje potem pomenilo korak nazaj pri sodelovanju. Ni mi to všeč, ampak v tem obdobju se še vedno nahajamo. Še vedno smo v tem obdobju, ko nekateri temelji Evropske unije se nanašajo pod napadom, kot je enotna valuta, svoboda gibanja. In iz tega vidika bi vsa prizadevanja usmeril v korenino problema, se pravi, gre za delje, delitve, ki jih trenutno doživljamo in gre za skupne politične vrednote ali njihovo pomankanje. Gre za to, kaj Evropa predstavlja in kaj želimo biti v svetu. Ali drugače povedano, za me je najbolj nujno kratkoročno, da se posvetimo dolgoročnim ciljem. Kaj pa to pomeni v okviru SVOP-a? To pomeni, da mora vsak spoznati, da smo na istem strateškem čovnu. Evropska globalna strategija je dobra priložnost, da ugotovimo, o čem se strinjamo. Zdi pa se mi, da je ena ideja, ki jo parlament že nekaj časa tukaj uh, spodbuja, ki pa nima pravega političnega momenta trenutno. To pa je razprava o beli knjigi o obrambi, ki se je kar naenkrat čudežno spet pojavila na površju. Vem, da je Evropski parlament že kar nekaj leto eh, poriva naprej, ampak trenutno slišimo spodbujajoče glasove iz Evropske komisije, iz eh, strani ministra za obrambo, strani bodočega nizozemskega predsedstva. jaz bi razmislil, kako lahko parlament spodbudi to idejo in tukaj malce vključi politično razmišljanje. Najprej, da se, odlači, odlo, se pogleda, zakaj ni to delovalo, dokler ni tukaj eh, parlament pomagal, kako naj parlament še naprej to spodbuja, kako naj to proda, ali naj bo to beli papir, bela knjiga, ali naj se sploh tako imenuje. Morbiti bo bolje, če parlament ne bo preveč ustrajal pri tem. Uh, ampak da bo to idejo podporil, ne da bi jo postavljal v spredje. In tako bo težje svetu, da to idejo enostavno opusti. Vem, da so časi težki, ampak hkrati bo tudi leto 2017 težek čas zaradi volitev v Nemčiji in tako naprej. Torej, vedno je nek, neka priložnost, zakaj se pa tega ne bi lotili. Vprašanje je, kako naj komisija, nizozemsko predsedstvo in Evropski parlament prepričata svet in Združeno kraljestvo, da se vključita v to razpravo. Ne vem. To so samo vprašanja, ki jih tukaj eh, predstavljam. Če pa bi se lotili Lizbonske pogodbe, pa bi nekaj naredil. Člen 42.7 in člen 222. Eh, ki, sta, ki je sta klauzulo solidarnosti in pa kolektivni obrambi, zakaj ne bi eh, pripravili belo knjigo, ki bi ugotovila, kaj pravzaprav pomenita te dva člena za Evropo in v praksi. To bi bilo zanimiva vaja. In da zaključim, rad bi bil tudi konstruktiven. Rad bi ponudil nekaj znanstvenega inputa v to potencijalni pogovor in Če bo tehnični del deloval, potem bi vam dal pogled v orodje, ki skuša pomagati pri tej razpravi, ni še javen, bo pa ustrezal evropski razpravi o evropski strategiji in tudi o beli knjigi o obrambi in mora biti o. Uh, simultanem razmišljanju tudi o drugih, o NATO in tako naprej, kajte ne želimo biti tudi tu dogmatski, ampak želimo spodbujati tudi politiko na podlagi zakazov pri tudi um, strategiji. Še bom k računalniku vam pokazal, da gre za nek eh, prikaz tega, kaj vse države članice razmišljajo o vprašanjih um, zunanje politike, varnostni in pa obrambe temelji na strateškem dokumentu izjav vseh 28 držav članic. Če eh, mi daste še minutko, bom šel k računalniku in vam to pokazal. So for example, torej, naprimer, če pogledate, kaj vse države članice razmišljajo o partnerstvu z Rusijo, lahko tukaj se premaknete na Rusijo in Rusija bo sodelovala, pravi predsednik. In lahko vidite, kaj kakšno javno politiko imajo države članice v zvezi z Rusijo in strateškim sodelovanjem z Rusijo na podlagi strateškega dokumenta. Na Danskem imate naprimer eno vrsto sodelovanja, potem pri drugih državah pa piše prazno, kar pomeni, da mora biti nimajo neke politike v zvezi z določeno temo. Italija v svoji zadnji beli knjigi o obrambi ne omenja Rusije. 160 različnih uh, tem. Lahko si zgledate eh, marsikaj od spletne varnosti, kaj eh, države članice razmišljajo o tem, o naravnih tveganjih, o terorizmu in tako naprej. recimo, če pogledamo terorizem, boste videli stališča držav članic. Zanimivo je, da tukaj vidite, kje so razhajanja in kje so skupne točke in vidite, kje so vzvodi za strateško uh, kulturo in kaj jo zavira. Torej, za vsako državo imate povzetek njihovih eh, strateških razmišljanj, njihove politične dokumente, kakšen je proračun za obrembe, obrambo, kakšna je percepcija strani državljanov v zvezi z skupno varnostno in obrambno politiko. In to imate za vsako državo. Tukaj bom zaključil, ampak ne pravim, da bo to sedaj rešilo vse in da bomo tako sedaj pisali belo knjigo o obrambi, ampak da vam pa nek fajn, nek dober pregled eh, stanja evropske razprave in upam, da bo to pomagalo tudi spodbuditi strateško razpravo. Hvala. Gospod Leinen. Hvala zelo zanimivi prispevki, kako lahko potencijale Lizbonske pogodbe koristimo za zunanjo in varnostno politiko, kajti brez dvoma je to veliko gradbišče, in eh, v katerem Evropska unija počasi išče napredke. Če si ogledamo krize okoli Evropske unije, moramo reči, da Evropa ni prehitra, temveč da je veliko krat prepozna, mi pa, torej da smo prepočasni pri zunanji varnostni politiki. V EU28 eh, imamo več hitrosti pri Schengnu, pri evru, zato za me ne bi bilo dramatično, če bi tudi pri zunanji varnostni politiki ne bi imeli vedno vseh 28 vključenih, ampak eh, da bi lahko delali tudi z grozdom držav ali z veliko večino držav. To sicer ni cilj, ampak če ne gre drugače, bi bilo to tudi sredstvo in pogodbe to predvidevajo. Torej, videli smo, da je težko vedno vseh 28 spraviti pod isto kapo. Gospa Špineli je vprašala, ali to nima posledice za demokratično kontrolo. Ampak ali je kakšna razlika med zunanjo in varnostno, pri zunanjem varnostni politiki, ali jih 28 glasuje soglasno, ali pa mogoče glasujejo z večino. Torej jasno bi moralo biti, da ta parlament je tisti organ za demokratično kontrolo uh, akcij Evropske unije, da smo parlament, ki lahko so odloča o um, operacijah v imenu Evropske unije. Torej, to so vprašanja, ki jih moramo rešiti. Uh, um, nemški zvezdni parlament ima takšno pristojnost, on so odloča, kadar se vojake, nemške vojake kam na poti. Evropski parlament jih pristojnosti nima, o tem bi morali razpravljati. Gospoda Ondarco, ki je govoril o delu visoke predstavnice e, in ste rekli, da leta potrebuje profilaktične mandate za težke vprašanja gospa Mogherini lahko sama kaj stori glede tega. To smo zdaj videli, da se dela s strateškimi dokumenti, z strategijo za Kitajsko, bela knjiga za varnostno politiko. Zadeve, ki jih gospa Eštonova ni naredila, ona je čakala, da je prejela mandat 28 držav. Profilaktične mandate pa si visoka predstavnica lahko sama da, s tem, da zunanje ministre prisili k temu, da izrazijo svoje mnenje oziroma da zazamijo stališče. In upam, da bo to tudi čim večkrat storila. Pa še zadnji vidik, kar je omenil gospod Silvestri. Vsaj notranji trg za uh, oboroževanje, tudi to o tem moramo razmišljati. To je velik deficit in pri vsem eh, tem pomankanju v javnih blagajnah tudi raziskave eh, ne napredujejo in tudi ta proizvodna skupnih eh, obrambnih dobrin ne deluje. Čas pa je za to in tu bo lahko eh, visoka predstavnica uspešna. Hvala. Ja, vielen Dank. Äh, vielleicht kann ich gerade bei dem letzten Punkt anfangen. Podgaler. Hvala, morda lahko se navežem na zadnjo točko. Od leta 2000 imamo skupni trg za uh, oboroževanje, ampak to se vedno potegne za silna zavora nekega člena, ki uh, izključi nabavo po celi Evropi, kajti to se tiče teh hudih eh, nacionalnih interesov in morda bi tu morali pogledati, ali je res tako. Uh, ali pa morda pri komisarju za notranji trg to preveriti, kdorkoli bi že pač to moral storiti. Gre torej za vprašanje politične volje, ki obstaja, da se jo dejansko tudi uveljavi. V zvezi z nekaj točkami sem želel nekaj povedati. Kar se tiče bele knjige, ki je bila tudi omenjena, pravilno je bilo povedano, parlament je že dolgo povedalo, da si nekaj želi, da imamo strategije in pa sposobnosti, ki jih moramo združiti v enem dokumentu. Malce me je čudilo, ampak pozitivno, da nizozemsko predsedstvo razmišlja o tem. Upam pa, da če to izhaja iz nekega predsedstva, da to se ne bo tudi zaključilo s istim predsedstvom upam, mislim, da potrebujemo več kot šest mesecev za reševanje takega vprašanja, zato, res, zato pa bi morala uh, to obravnavati visoka predstavnica kot parlament. Pa nimamo razloga, da ne bi jasno povedali, da to želimo. V Združenem kraljestvu še nikoli uh, v zadnjem letih, odkar se spomnim, ni eh, bil ugoden trenutek za evropsko integracijo, pa ne glede na to, ali so imeli referendum ali pa ne, zato se ne smemo pustiti motiti zaradi tega. Situacija na svetu in finančni pritiski in pa kombinacija obojega, to zahteva močnejše sodelovanje in to je bistveno. Vprašanje strokovnjakom kar se tiče stalnega strukturnega sodelovanja. Tukaj lahko izberemo minimalističen pristop, potrebujemo namreč najmanj dve državi, ki se tukaj združita in potem se to predstavi visoki predstavnici, ki potem na svetu pridobi skvalificirano večino um, soglasje, da se to loti, to je torej minimalistični pristop, to seveda ni cilj, ampak kako bi strokovnjaki ocenili, koliko držav članic bi za učinkovito politiko res eh, morali vsaj imeti? Imate kakšno predstavo v tem? Kar se tiče izjav ali uspeha ravno na tem področju. Je seveda vedno vprašanje politične volje, ali bomo uspeli priti do rezultata ali ne, in ravno na tem področju, ki se nanaša na obrambo in obrambne izdelke in pa raziskovanje na področju obrambe, je to tema, ki jo želimo seveda tukaj izboljšati ravno na tem področju. Mislim pa, da tukaj v kombinaciji, se pravi komisija in svet in pa služba za zunanje delovanje, morajo to skupaj obravnavati z parlamentom. Če parlam, eh, institucije imajo neke sklepe, kot jih ima to parlament, ki pa tega ne more uveljaviti, Ampak, če komisija in pa služba za zunanje delovanje lahko sprejme ustrezne sklepe, potem bodo s tem tudi izvajali pritisk na tiste države članice, ki so zadržane in eh, trenutno je pravi trenutek za bistvene integracijske korake. Hvala. Uh, um, Gospod Van Orden, hvala lepa, zelo zanimivi prispevki ko je govoril gospod eh, De France, kljub njegovemu imenu sem želel reči haleluja. Kaj ti dojel je sporočilo? Malce ga je izgubil, proti koncu se mi zdi, ampak vsekakor na sredi svojega prispevka je bilo to jasno. Tu je nekšno temeljno razhajanje mnenj in vse naše razprave o SZVP, SVOP se vračajo k temu temeljnemu razhajanju. Namreč, zakaj stoji Evropska unija? Na eni strani imamo ideološko eh, evropsko državo in uči, veliko jih je, ki želijo, da se gre v to eh, smer in seveda želiš imeti skupno zunanjo politiko, obramno politiko z vsemi posledicami, se pravi tudi z skupnim proračunski, obramnim proračunom, skupno javno nabavo in tako naprej. To je ena smer. Ali pa vidimo Evropsko unijo kot pragmatično organizacijo, ki želi pač dodati vrednost tam, kjer je to koristno in v pomoč. In to je stališče, ki ga imajo Britanci, seveda z izjemami, in so ga zauzemali že stalno. In na področju obramne politike, mislim, da ima gospode Franc prav. Zakaj skušamo oživiti mrtvega konja? Zakaj ne skušamo storiti stvari, ki so koristne eh, in izvedljive in sprejemljive? Ne potrebujemo Evropske unije za to, da bi izvali koordinacijo uh, Eh, koordinacijo um, industrije obrambnih uh, izdelkov. Imamo velike podjetja v določenih državah, ki so čisto sposobne se združiti in proizvesti uspešne skupne projekte, kjer je smiselno. Ne? Ni nujno, da se tukaj vključuje Evropska unija in ni treba, da se vključuje v obrambo. Nihče od nas danes ni omenjal NATO. Mislim, da ta beseda sploh ni padla imamo zelo vidno obramno organizacijo, ki nas eh, je eh, do zdaj nam je dobro služila. Poznamo se eh, argumente, da bo ZDA zgubili interes in da moramo stati na svojih nogah. Seveda mora Evropska unija storiti več, ampak to ne pomeni, da moramo tukaj ustvarjati neko alternativno strukturo. Smiselno je, da vse demokracije, ki sedijo za isto mizo, ko pride do krize, se moramo sesti skupaj z ZDA in se odločiti, kdo bo tukaj največ prispeval. V določenih primerjih bo Evropa morala prevzeti to se vodilno logo, to se lahko zgodi znotraj NATO. Trenutno pa imamo te ideološke uh, usmeritve, uh, o nečem, kar bi lahko razpravljali na enem forumu, ne želimo to razpravljati na drugem. In to je vse povezano z ambicijo integrirane Evrope. Že 15 let eh, zagovarjam to, da, da pojdimo že stran z tega mrtvega konja in se osredotočimo na to, kar je lahko koristno. In poglejmo in komplementiramo to, kar lahko stori NATO z drugimi instrumenti, ki jih ima Evropska unija na razpolago na področju obladovanja kriz, civilne instrumente. In uporabimo te bolj učinkovite, kajti to trenutno zaenkrat ni dobro potekalo tudi pri civilnih instrumentih. Če bi že to naredili prav, bi bil to odlično dopolnilo Bodimo pragmatični in uh, se tukaj odstranimo od ideoloških vidikov. Hvala lepa. Ja, vielen Dank. Um, ich möchte mich. Hvala lepa. Še enkrat bi se navezala na točko, ki je bila že večkrat omenjena, kar se tiče pomankanja pravic parlamenta. Razprava je še vedno preveč nejasna. Gospod Lajnen je rekel, da moramo o tem govoriti, da moramo to omeniti. Če to omenjamo tukaj, potem gre, po mojem mnenju, to vedno v to smer, da nacionalni nadzorni, torej nacionalno dovoljene za nadzor, da to ovira hitre procese in tako naprej in premalo govorimo o tem ali pa tukaj sploh ne slišim tega, da bi se naprimer zahtevalo spremembe v zvezi z razširitvijo mandatov parlamenta v Evropskem parlamentu. Če že rečemo A, je treba reči tudi B. Da tukaj lahko samo sprašujemo, nimamo pa pravice odločanja, če pa že pa bi moral ta parlament imeti tudi pravico do odločanja in to, ta razprava bi morala biti ofenzivna v tej smeri, ne pa v tej smeri, ki jo realno lahko pričakujemo, ki jo imamo tudi v Nemčiji, namreč te pridržki parlamenta, ki so dejansko neučinkoviti do te mere, da se jih bo nekoč odpravilo. Potem imam še eno pripombo in bi tukaj rado spodbudila razpravo v smeri, ki jo vedno slišimo v odboru za um, varnost in obrambo in gre za bolj fleksibilne možnosti financiranja na, torej za uh, raziskave za um, obroževanje. Uh, trenutno imamo prepoved eh, financiranja to vrstnih um, ehm, področji, ampak določene izjeme pa ne veljajo in eno je raziskovanje na področju oboroževanja in trenutno imamo tudi skupino, ki pripravlja ukrepe eh, za to področje. Ta skupina pa je skoraj, sestavljena skoraj samo iz eh, lobistov, iz strani eh, industrije oboroževanja, ne pa iz civilne družbe. In eh, sprašujem strokovnjake, če ni to po vašem mnenju, mora biti velika nevarnost, da bodo agendo eh, dejansko sestavili tisti, ki bodo od nje profiterali. Omenjeno je bilo tudi vprašanje uh, kvalificirana krepljeno sodelovanje oziroma krepljeno sodelovanje. To je res zelo čudno področje. Torej ustanovitev tudi sklada za financiranje in pa stalnega in strukturiranega sodelovanja. To boje bi bilo možno po um, Lizbonski pogodbi, ampak ravno te dva področja sta tista, kjer je bilo do sedaj najmanj konkretnih rezultatov ali je to povezano s tem, po vašem mnenju, da se obhaja načelo soglasja, kakšni so vaši sklepi glede tega. Pa še zadnje vprašanje, imela bi še več področji, ampak to bo preseglo časovne okvirje. Torej, konkretizacija oziroma vprašanje v zvezi z klauzulo o solidarnosti člen 222 o delovanju Evropske unije eh, to tudi povdarja. Torej, tudi v primeru katastrof, ki jih povzroči človek, je takšno sodelovanje možno. Kakšne so po vašem mnenju takšne katastrofe? So lahko tudi množični protesti ali kako bi vi razumeli katastrofe, ki jih povzroči človek? Eh, človek in kje bi imela ta definicija svoje meje. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Uh, jaz uh, podpiram federalističen razvoj te inštitucije na tem področju. Lizbonska pogodba se ne uporablja na področju obrambe. Vse eh, je potrebno eh, povdariti, veliko je ločnic eh, med državami članicami, tukaj so Združeno, kralje, tukaj so Združeno kraljestvo in Francija, ki imata zelo drugačen pristop od recimo Švedske in Avstrije. In to je ena točka, ki sem jo želel izpostaviti in kjer bo potrebnega še veliko dela. Veliko je bilo tudi kritik glede tega, da se države članice osredotočajo na zmogljivosti, nimajo pa dolgoročnega načrta. Situacija v Siriji, Iraku in Libiji. Uh, dolgoročne strategije ni. Mm, no, potem smo slišali, eh, da eh, naj bi bila obramna politika podobna lazanji. Ne vem no, natančno, kako lazanja izgleda, ampak mene bolj spominja na špagete. Eh, vse je precej razmetano in vsak sili v svojo smer. Oui, merci, Hvala lepa gospod eh, predsednik, upravičujem se, da sem bil odsoten. Rad bi se odzval na to, eh, kar sta povedala tudi kolega Van Orden in pa Carver. Eh, jaz sem si nekoč predstavljal evropsko obrambo. Francija si je tega želela, imela je tudi dovolj sredstev, ampak potem se je pojavila Rusija. In uh, zato mislim, da moramo upoštevati uh, načelo realnosti. Seveda se ne strinjam z NATO in sem za izstop moje države iz NATO, ampak to je moje osebno stališče. Kako nameravate vzpostaviti evropsko uh, politiko, uh, če nimate. Uh, ustreznih eh, sredstev, eh, kdo ima eh, neodvisno vojsko, neodvisno tehniko, informacijsko tehnologijo, podmornice in tako naprej, Francija. Ampak dobro, to je že drugo vprašanje. Sem za sinergije, kadar gre za dopolnjevanje, kadar gre za zmožnost vzpostavljanja eh, povezav. Ampak eh, države članice imajo različne politike in eh, teh enostavno ni mogoče povezati. Ali sanjate, kakšen rezultat pa bi potem imeli? In kakšna bi bila ta evropska politika? Evropska politika mora povezati tudi nacionalne interese in eh, sicer na mednarodnem prizorišču. Budimo torej realistični in pripravimo realistične predloge na ravni Evropske unije, ki bodo zagotavljali dodano vrednost. E, nima pa smisla, kot je dal kolega Van Orden, da, sedaj, da se sedaj gremo nekakšno ideološko približevanje, eh, ki ne bo prineslo ničesar. gospod Epitedeus. Hvala lepa. Tudi jaz bi se rad zahvalil za to priložnost, da lahko spregovorimo o tej tako zelo pomembni temi. Rad bi ponovil nekaj, kar je dejal gospod Juncker v svojem uh, govoru o ustanovitvi uh, evropskih vojaških enot. Pojavljajo se številna eh, vojaška, politična in praktična vprašanja v zvezi z skupno zunanjo in obrambno politiko. Ampak nobenih konkretnih predlogov ni. Uh, Nekdo je povsem upravičeno dejal, da je alternativna možnost obrambe organizacija NATO. NATO ima načelo kolektivne odgovornosti in eh, člen 5 eh, eh, v primeru, ko neko državo članico napade tretja država. Če želimo imeti enakopraven pristop, potem je potrebno najprej definirati kolektivno grožnjo in odkot uh, eh, naj bi ta kolektivna grožnja prišla. Uh, strani Kitajske, to je naša strateška partnerica in z njimi tesno sodelujemo pri reševanju različnih problemov, recimo na področju trgovinske politike, v boju proti terorizmu, v Ukrajini, v Siriji, po drugi strani pa jim grozimo z eh, kolektivno obrambo. Kako resna pa je takšna politika? In ali imamo tudi možnost, oziroma ali smo preverili tudi možnost, da bi se evropske vojaške enote uporabljale tudi v sosednjih državah Evropske unije in v Rusiji? in eh, ali eh, ne bi obstajala možnost, da države članice to izkoriščajo v osebne namene, na stroške drugih. In kako bomo mlade pripravili do tega, da postavijo svoje življenje na kocko eh, za Evropsko unijo, ne da bi pri tem vedel, da je pri tem ogrožena njegova lasna država saj nismo resni, to sploh ni realistično. Enostavno moramo ugotoviti, da je obramba stvar držav članic. In če nacionalne vojske niso sposobne posredovanja, potem tudi NATO ni sposoben posredovanja. Torej, pogodbe eh, v zvezi z NATO ni potrebno spreminjati, vsaj ne po mojem mnenju. Področ, edino področje, kjer eh, je potrebno sodelovanje, je področje skupne obrambne industrije. Tam moramo zagovarjati skupne interese. Najlepša. gospa Lijo Mari. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz bi se rada zahvalila vsem eh, gostom. Danes eh, smo imeli zelo zanimivo razpravo, razpravo, ki je zanimiva tako za nas, kakor tudi za našo prihodnost. Nekateri so dejali, da evropska obramba eh, ne more in ni zmožna delovati evropska obrambna in varnostna politika, eh, to je politika Evropske unije. Ampak, če ne bomo imeli evropske eh, obrambne politike, eh, potem eh, bomo hendikepirani, ne bomo se mogli odzvati. Poleg tega pa se bomo eh, odrekli tudi temu, da bi bili gospodarska velesila, kajti Vojaška moč in gospodarska moč imata vpliv na celo vrsto trgov. Poleg tega pa se moramo zavedati tudi, da se odrekamo možnosti, da bi se branili eh, pred mednarodno konkurenco. Zavedati se moramo, da danes nobena država članica in niti nobena država članica, ki bi se povezala z neko drugo državo članico, ne more uspešno delovati na mednarodnem obrambnem trgu. Tukaj so Kitajska, Rusija, ZDA eh, in tako naprej. Torej, vsemu temu se bomo odrekli, poleg tega pa se bomo odrekli tudi naši misiji. Misiji, zaščite naših državljanov, kajti vsi državljani Evropske unije eh, se danes srečujejo eh, z velikimi grožnjami. Svet še nikoli ni bil tako nevaren veliko je uh, vojaških spopadov uh, povsod po svetu, na Bližnjem shodu, v uh, Severni Afriki, veliko je terorizma, uh, priča smo v sponu Dajša in v tej situaciji menite, da bi se lahko ena država članica sama zaščitila ali pa dve ali tri. In potem je tukaj bilo še uh, veliko izrečenega na temo NATO. NATO brez evropskega eh, stebra ne bo uspešen. In ne pozabite, da se ZDA vedno bolj posveča problematiki v Aziji. Po drugi strani, pa se pritožujejo zaradi nezadostnih prizadevanj Evrope, da bi prispevala k eh, obrambi. In eh, bila sem prisotna, ko eh, so ZDA dejale, da ne bodo več pomagale Evropi v določenih primerjih, če se ne bo Evropska unija bolj potrudila. To je torej problematika, ki je ključnega pomena. In uh, poleg tega je eh, pomembna tudi finančna dimenzija. Če si le eh, dve ali tri države prizadevajo, da bodo zaščitile svoje državljane, ne moremo biti uspešni. Ne morejo tri države članice ščititi tudi državljanov drugih držav, ne da bi te karkoli storile za to. Vse države, tudi majhne države se bodo morale eh, potruditi v skladu z svojim eh, bruto družbenim proizvodom. In eh, velike države se bodo morale potruditi, eh, da eh, dosežejo pozitivno vpliv na evropsko obramno industrijo. To je vprašanje ključnega pomena. In vedno se vračamo k. Eh, istemu vprašanju. Gre eh, za eh, politično voljo in za politične izbire in zares si želim, eh, da bi v tem parlamentu, v katerem toliko govorimo o vrednotah, vedeli tudi, da je potrebno te vrednote zaščititi in da zato potrebujemo okvir skupne obrambne politike. Grazie. Eh. Panzeri. Hvala lepa. To je razprava, ki vodi Evropski parlament nekako v nasprotovanje eh, skupni evropski zunani in obrambni politiki. Zelo dolgo sem verjel, da imamo v Evropski uniji diplomacijo, ki je temeljila na izjavah, ki so bile podane pred 150 leti. Sovražnikov ni bilo, prijateljev tudi ne. Obstajali so samo interesi posameznih držav članic. No, to je bila fraza, ki se je ponavljala še sto let po Šarlu eh, uh, de Gaulle. No, sedaj pa je čas, da izstopimo iz te tradicije še prav posebej, zato ker še zmeraj določene države članice eh, niso pripravljene na sodelovanje. Zastavljamo si vprašanje, ali je prav eh, zagovarjati večjo suverenost eh, državnih obrambnih politik, krati pa obtoževati Evropsko unijo, da eh, ni prisotna na mednarodnem prizorišču. Jaz menim, da nimamo nobene prave alternative. Po mojem mnenju vsaj je tako. Eh, vidimo določen odmik eh, ameriške ga demokratičnega misionarskega pristopa. In uh, nekdo bo moral zapolniti uh, to uh, vrzel. In to vrzel je deloma zapolnila ruska zunanja politika in deloma kitajska zunanja politika. Ali pa uh, se lahko celo zgodi, uh, da se bo ta vrzel zapolnila za novimi uh, eh, navskrižji, kot se je recimo zgodilo na Bližnjem vzhodu. Na stotine let že imamo razkol med uh, sosednjimi državami. In moj zaključek je preprost. Če želimo poskrbeti za preobrat, moramo izvesti to, kar je bilo že določeno v Lizbonski pogodbi. Eh, pogodbi. Zunanja politika in obramna politika Evropske unije morata postati učinkoviti. To pomeni, da bo potrebno v to tudi ulagati. Nobenega dvoma nimam, da je seveda potrebno spoščovati eh, suverenost držav članic, ampak države članice se bodo morale v korist skupne zunanje in obramne politike delo soverenosti tudi odreči. Nobenega dvoma ni, da se zastavlja vprašanje o vlogi evropske obramne politike v eh, povezavi z NATO. Zelo dolgo eh, smo eh, imeli to podrejenost evropske politike politiki NATO ampak to vpliva tudi na odnose med Evropsko unijo in pa recimo Rusijo. Evropska skupna obrambna politika, in tukaj lahko kasneje razpravljamo o izstopu iz NATO, bi pomenila tudi večjo neodvisnost eh, Evropske unije v mednarodnih odnosih, večjo neodvisnost od sebe. Hvala, gospod Tenok. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz imam pragmatičen eh, pogled in strinjam se z gospodom Šauhazarjem glede enega. Zunanja in obramna politika eh, se nikoli ne bi mogli izvajati eh, na ravni Evropske unije za kvalificirano večino. In to se tudi ne bi smelo zgoditi, kajti tukaj gre za suverene odločitve držav članic skupaj z partnericami. No, ehm, čeprav ima gospod eh, Schaufhauser svoje mnenje, ehm, mislim, da ne smemo biti preuranjeni. Leta 86 eh, naj bi bilo politično sodelovanje vključeno v enotni evropski akt in to se je skazalo eh, za zgodbo o uspehu, recimo v primeru Ukrajine. Eh, v primeru eh, pogajanj z Iranom. Eh, vsega tega ne bi bilo mogoče doseči brez solidarnosti Evropske unije. Pogovori med Prištino in Beogradom, to je še en primer. Seveda pa bi se lahko pogovarjali o tem, ali res potrebujemo Evropsko službo za zunanje delovanje z vsemi stroški in strukturami in zagotovo ne potrebujemo Evropske vojske. Verjamem pa, da ima eh, NATO določene omejitve. Naj vam dam eh, primer sodelovanja Cipra in eh, Turčije. In seveda NATO odlično ščiti naše ozemlje, recimo baljske države v tem trenutku in odlično vključuje tudi sodelovanje ZDA in Evrope. Eh, ampak eh, Libija in Afganistan sta le delni zgodbi o uspehu. Le Evropska unija in eh, mednarodna skupnost lahko pomagata pri izgradnji državnih struktur in Zato eh, je najprej seveda potrebno vzpostaviti eh, mir, eh, potem pa je tukaj misija Atalanta Evropske unije, ki je res omejila piratstvo na afriškem rogu. NATO je imel predvsem manj obsežno misijo. Indija ne more uradno sodelovati recimo v boju proti piratom v tem delu sveta. Torej, slika ni enotna, ampak biti moramo pragmatični in priznati, da obstajajo določene prednosti skupne eh, varnostne zunanje politike, ampak eh, seveda se ne moremo odreči možnosti eh, veta držav članic. Najlepša hvala, dame in gospodje, dovolite, da še jaz pristavim svoj lonček. Pojavljajo se problemi. Eh, o katerih pravzaprav sploh ne bi smeli razpravljati. Nihče ne govori o ustanovitvi Evropske vojske. In eh, ne vem, eh, zakaj sploh govorimo o tem. Že v amsterdamski eh, pogodbi je bilo govora o tem. Zato, gospod Van Orden, prosim, Ne govorite o tem, gospod Tenak, če bi želeli to doseči, potem bi morali spremeniti Lizbonsko pogodbo. Torej, ne govorite o tem, česar v Lizbonski pogodbi sploh ni. Ne, ali lahko prosim zaključim, ne da me prekinjate? Govorimo o poročilu, o tem, kar bi lahko storili v okviru Lizbonske pogodbe. In povsem jasno je, da v okviru Lizbonske pogodbe ni mogoča ustanovitev Evropske vojske. In zato o tem danes ne bomo razpravljali, tega ni na dnevnem redu. In kdor go pravi drugače, se laže. Gospod Van Orden, to lahko ponovite kolikorkrat želite, ampak zato to še ne bo postala resničnost. No in potem je tukaj argumentacija gospe Lözing ugotoviti moramo, da ustanovitev Evropske vojske ni možna in zaradi tega Evropske vojske tudi ne more biti. Zato ni pravnih in eh, ustanovnih eh, pogojev. Evropsko vojsko lahko ustanovimo le, če spremenimo pogodbo eh, na takšen način, da bo Evropski parlament dobil pristojnosti, ki jih imajo tudi nacionalni parlamenti, ker pa tega ni, Evropske vojske ne more biti. Zato nima smisla, da govorimo o tem. Eh, o tem, kar bi vzbudilo zgolj strahove med državljani, je pa to povsem nerealistično. Tako je. Dovolite, da zaključim. Dovolite, da zaključim. Gospod. Obnašajte se tako, kot je treba. I can make my remarks as I lahko podam svoj prispevek tako kot vsi drugi poslanci tega parlamenta. Nisem govoril takrat, kot ste vi govorili, ko ste imeli vaš eh, preklet govor. Nadaljujmo in prosim, bodite tiho. Drugače vas bom poslal ven, ker motite razpravo. Ugotoviti moramo, da evropske vojske ne moremo vzpostaviti glede na trenutno pogodbo. Pogodbo moramo izkoristiti in v pogodbi je predvideno, da eh, potrebujemo stalno in strukturirano sodelovanje. To pogodba izredno predvideva. In sicer ob eh, legitimni verodostojnosti Evropske unije ali pa držav članic. Torej, glede tega se ne bo nič spremenilo. Enako velja tudi za gospodarsko sodelovanje. Tudi tam imamo možnost okrepljenega sodelovanja, stalnega, strukturiranega sodelovanja. In to je mogoče tudi na področju eh, zunanje in obramne politike. Tukaj eh, gre za prostovoljno sodelovanje. In zato je argumentacija, eh, ki so jo predstavili eh, številni predstavniki Združenega eh, kraljestva, argumentacija, ki želi preprečiti napredek tistih, ki bi ga radi dosegli. Tukaj gre za pogodbene obveznosti. V pogodbi je izredno predvidena, je izredno predvidena skupna zunanja in obrambna politika. In uh, tukaj gre torej za prostovoljno sodelovanje. Ne morejo pa tisti, ki ne želijo sodelovati, ovirati tistih, ki želijo sodelovati. Mislim, da je to okvir, kjer moramo doseči napredek. To tudi ni vprašanje, ki bi bilo povezano z NATO. Veliko ameriških politikov, eh, pa tudi visokih vojaških predstavnikov je že dejala, da bo morala Evropska unija tesneje sodelovati na področju obrambne politike, kajti posamezne države naloge enostavno niso kos. Dva odstotka bruto eh, družbenega proizvoda iz eh, nacionalnih proračunov za obrambno politiko ne zadostuje. Tudi Združeno kraljestvo Eh, je imelo predvolilni boj eh, na to temo v letošnjem letu. Okrepimo eh, pa lahko to obramno politiko le z sinergijami, z združitvijo kapacitet, z skupnimi naročili in z okrepljeno Evropsko agencijo. Le na ta način bomo imeli okrepljeno obramno politiko in le na ta način eh, bomo lahko tudi prispevali k NATO. Evropska unija, kot je dejala gospa Marija Eliot, pa ne more biti zmožna delovati zgolj v povezavi z ZDA. Namreč določeni primeri v bližnji soseščini zahtevajo delovanje Evropske unije same, brez sodelovanja z eh, ZDA. Ne moremo bolj eh, zgolj biti podaljšek eh, NATO. Sprejemati moramo jasne demokratične odločitve. 190 milijard evrov naj bi države članice namenile za obrambo. Kakšen pa je rezultat? Katastrofalen. Zapravljamo davkoplačevalski denar številne vojske eh, v eh, Evropi imajo 80 odstotne izdatke. To je nesprejemljivo. V Nemčiji imamo toliko uradnikov eh, v vojski, kot smo jih imeli v času hladne vojne. In stroški so se pri tem eh, dramatično povečali za skoraj da 50 odstotkov, torej na določenih področjih bi morali sodelovati, na ta način bi tudi privrčevali in to bi bil edini smiseln pristop. In kolegom eh, bi eh, bil zelo hvaležen za nasvete. Hkrati pa želim slišati tudi analizo izjave za tisk službe za zunanje delovanje. Podajamo številne izjave, ampak kje smo bili v zadnjih tednih septembra, ko so se Rusi in Američani v New Yorku pogovarjali o Siriji. A kje pa smo bili? Kje smo bili? Ravno na to ste opozarjali, gospa Marijeljo. In ko preberemo izjavo sveta zunanih ministrov včeraj, vidimo, da so razpravljali o vsem. Ampak ehm, nobenega namena v tem ne vidim, da bi pri tem Evropska unija igrala sploh kakršno koli ulogo. Ja, ja, govorimo o tih eh, vročih točkah, o beguncih in tako naprej, ampak kaj pa narediti tej vojni konec? povezati uh, ljudi. No, sicer lahko to najdemo, če natančno preberemo celotno besedilo nekje v točki 1c, ampak to ni nek pomemben cilj. Um, ne čutimo nobene obveze, da to storimo. No, vsak želi vzpostavljati mir sam. Uh, gospa Mogarinjeva pa naj ne bi igrala nobene prave vloge. mogoče imamo zunanjo predstavnico in pa podpredsednico, ki ne želi dovolj izkoristiti svoje vloge. To lahko seveda tudi prispeva svoje tej, v tej situaciji in to bi me močno skrbelo, glede na begunsko krizo. Če Evropa ne bo pokazala dovolj volje in eh, dovolj motivacije, da sama reši probleme, da se sama sooči z vzroki, Eh, potem ne moremo pričakovati rešitve z, z zamahom čudežne paličice. In eh, potem eh, še ena izjava sveta, tako imenovana mehka moč, soft power. Ta je lahko učinkovita le, če za tem stoji tudi konkretna moč lahko govorimo o posredovanju, o mehki moči, ampak eh, zgolj z humanitarnimi, demokratičnimi sredstvi cilja tudi ne bomo dosegli in ta komponenta mi v tem trenutku eh, v našem odnosu manjka. No, želel sem podati svoje mnenje. Upravičujem se. Eh, zmeraj si prizadevam za to, da bi eh, Britanci ostali v Evropski uniji, ampak eh, ne bom dovolil, da mi preprečijo, da povem resnico o evropski obrambni politiki. Le v Veliki Britaniji lahko določeni predstavniki govorijo o zadevah, o katerih tukaj sploh ni govora ki pri nas sploh ne obstajajo. Zdaj imamo le še pet minut časa, ampak vseeno bi prosil za uh, prispevke vseh gostov, mogoče v obratnem vrstnem redu. Gospode Fan. Yes, um, thank you. Maybe so just to be very, very quick. Uh... Hvala. Dovolite mi, da sem kratek in uh poskušal bom pojasniti nekaj zadev. Glede institucionalne razprave menim, da pogodba vsebuje vse elemente, gre zgolj za to, da moramo te določbe izvajati. In glede bele knjige sem eh, dejal, da, s, eh, da je gospod Barnier na začetku septembra to predlagal uh, obramnim ministrom. in eh, ti so večinoma ta predlog eh, toplo sprejeli. Potrebuje seveda tudi podporo nizozemskega predsedstva in če bi Evropski parlament podprl to idejo bi bilo verjetno dobro pripraviti takšno belo knjigo potem, ko bo pripravljena Evropska globalna strategija. Zdi se mi pomembno, da ta globalna strategija ne ostane zgolj globalna, treba jo je povezati eh, s cili in eh, z možnostmi, ki jih imamo. Sredstva, ki jih imamo na voljo, morajo biti povezana s tem, kar počnemo. Brez eh, te povezave globalna strategija ne bo kredibilna in na zadnje še vprašanje NATO in Evropske unije. Pošteno povedano, se mi zdi, da smo na obe stranih malce ideološki. Sam nisem niti na eni, niti na drugi strani. Marsikdo pa s prstom kaže na drugo stran. Ni tako pomembno, katero zastavo uporabljamo pri teh operacijah. Pomembno je, kako razumemo svet, ki nas obkroža, katera so tveganja, katere so grožnje, kaj lahko naredimo in kakšne zmožnosti imamo, da se odzivamo na te grožnje. Bodi si lahko postopamo znotraj Evropske unije, bodi si lahko ukrepamo znotraj eh, NATO, to je eh, nerelevantno po mojem mnenju. Ne smemo biti ideološki, ne smemo se osredotočiti na institucije. Ustvarili bomo več problemov. Prvi problem NATO, drugi problem Evropska unija in tretji problem sodelovanje med NATO in Evropsko unijo. Po mojem mnenju so trenutne razmere predvsej bolj preproste kot pa eh, ta situacija, ki sem jo opisal. Na zadnje bi rad povedal še, da se popolnoma strinjam eh, z gospod ministrico Aljo Mari. Hvala. Thank you. Uh, well, I don't have much. Najlepša hvala. No, ne bom govoril na dolgo in počes, ampak jaz sem omenjal NATO v eh, mojem prispevku. Toliko o tem. Dejal sem, da je verjetno nemogoče razviti evropsko eh, vojsko. Eh, dokler obstaja NATO, zato ker NATO predstavlja precej lažjo eh, rešitev za države članice, lažjo rešitev, kar se tiče eh, odziva na grožnje in tveganja. Ampak težava je ta, da je obstoj NATO tesno povezan s prispevki ZDA. Brez njihovega sodelovanja brez eh, njihovega vodstva eh, znotraj NATO, NATO ne bi deloval, ne bi zagotavljal enake stopnje varnosti, kot jo zagotavlja sedaj. To je razprava, ki je v teku, eh, pogovarjamo se v Rusiji, ki ponovno prihaja na mednarodno prizorišče. Vprašanje je, kako daleč bomo šli kaj smo pripravljeni narediti za to, da Rusiji stopimo na prste pri tem, ko ubira ta nov, precej pogumen eh, pristop do eh, Evrope in do varnostnih vprašanj na Bližnjem vzhodu. Zaenkrat zadeve niso jasne, NATO je sprejel določene ukrepe in se je dostojno odzval. Videli pa bomo, kaj se bo zgodilo na naslednji seji, na naslednji seji v Varšavi američani imajo določene zahteve za nas, prosijo naprimer, da povečamo naše obramne proračune. Če proračuna za obrambo ne bomo povečali, bo to pomenilo, da ne bomo sprejeli novih pobud, kar se tiče naših eh, zmožnosti, kar pomeni, da bomo morali prositi američane, da to naredijo v našem imenu. Če tega ne bomo storili, potem se bomo znašli v težavah. To so trenutne razmere na področju evropske obrambe. Biti moramo učinkovitejši. Stvar je pač takšna, da je trenutni način uh, uporabe sredstev znotraj Evropske unije na področju obrambe neučinkovit. Razviti je treba eh, boljšo skupno evropsko politiko, kar se tiče obrambne industrije, tehnologije, uh, Eh, dualnih tehnologij, varnostne tehnologije in tako naprej. In če bomo to naredili skupaj, bomo verjetno učinkovitejši. To bo pomenilo tudi, da bo verjetno boljši končni rezultat. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, um, gospod uh, Vonondarca. Najlepša hvala za to zelo zanimivo razpravo. Imam nekaj eh, kratkih komentarjev. Najprej, kar se tiče demokratičnega nadzora, se strinjam, da potrebujemo več demokratičnega nadzora na ravni EU, še posebej, kar se tiče vojaških operacij. Kar pa se tiče same odločitve eh, o sodelovanju v vojaški operaciji, je seveda vse na strani države članice, tako da mora biti tudi nadzor na ravni države članice. Sam sem napisal eh, doktorat na to temo in mislim, da imamo 12 držav članic, ker imajo parlamenti eh, to ulogo parlamentarnega nadzora. Če eh, to velja, potem moramo nadzor zagotoviti na nacionalni ravni, zgolj v določenih področjih, eh, v določenih primerjih pogodbe omogočajo večji nadzor na strani Evropskega parlamenta. Skupaj pa bi lahko na to pokrili morda nekatere skupne eh, stroške skupnih operacij. Na to stalno strukturirano sodelovanje, koliko držav naj pri tem sodeluje, čeprav berem pogodbo, za razliko od okrepljenega sodelovanja, ker imamo več tipov, eh, pogodba predvideva zgolj eno strukturirano eh, sodelovanje, en način sodelovanje, za tiste, ki pri tem želijo sodelovati. Mislim, da bi si morali prizadevati, da čim več držav sodeluje pri takšnem stalnem strukturiranem sodelovanju. Ne moremo imeti enega sistema za uh, sodelovanje med Nemčijo in Nizozemsko, enega sistema za sodelovanje med balskimi državami in tako naprej. Potrebujemo skupno uh, sistematizacijo čim več držav. Na to vprašanje solidarnostne klauzule in uh, kaj se dogaja na področju naravnih nesreč, na primer. Svet je eh, junija lani eh, pojasnil to solidarnostno klauzulo, dodatno eh, razjasnil trenutno stanje. Vojska se lahko uporabi v primeru, na primer, nesreče v kemični infrastrukturi ali pa jedrski infrastrukturi vojska lahko na mnogo različnih načinov pomaga pri civilnih krizah. Naprimer, tudi v Nemčiji smo vojsko na ta način uporabljali in sam solidarnostno klauzulo razumem na ta način. Vojska ne bo uporabljala uh, sile zoper um, evropske državljane, kot ste opisali. In na to, ne na zadnje, še vprašanje ideološke razprave uh, NATO. Eh, in Evropska unija in SVOP. Britanska kolega sta že zapustila dvorano, ampak mislim, da je dobro izpostaviti nekakšno pragmatično porazdelitev dela med različnimi organizacijami. Določene možnosti v pogodbi imamo. Naprimer, po mojem mnenju bi bilo dobro obravnavati sedež eh, za Evropsko unijo. Moje vprašanje je vedno, kako pragmatično je imeti različne sedeže za uh, eh, naprimer operacije v sredozemlju ali pa pri afriškem rogu, kjer se bodimo proti piratom. Tudi za Združeno kraljestvo bi bilo dobro, če bi obrali takšen pragmatičen pristop. Naprimer, imamo uh, operacije, kjer sodelujemo ali operacije, ki jih celo vodimo, naprimer Atalanto. In mislim, da bi lahko tukaj naredili več v prihodnosti. Hvala. Thank you, Mr. Chairman. Just two very... Gospod Kutrakos. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dve temi bi rad izpostavil. Najprej strukturirano sodelovanje. Pogodba ne govori o številkah, govori pa o kriterijih. Dva kriterija imamo. En se nanaša na razvoj eh, obramnih zmožnosti, drugi pa se nanaša na kapacitete za eh, skupne sile sodeloče države morajo izpolniti ta dva pogoja. Je pa res, eh, in to je zanimivo, da imamo predvsem manevrskega prostora, glede na to, kako eh, so ti odstavki ubesedeni. Na to naslednja tema vprašanje parlamentarnega nadzora. Morda se zdi, da je več parlamentarnega nadzora dobra odločitev, ampak eh, pravila, ki izhajajo iz pogodbe, nas omejujejo, kar se tiče SZVP. Imamo člen 36, ki omejuje vloge Evropskega parlamenta in to v precejšnji meri. Zanimivo je, da kar se tiče parlamentarnega nadzora v mednarodnih sporazumih uporabljamo člen 218.10. Eh, in eh, parlament je eh, poskušal to že zaščititi, enako velja za sodišče. Imamo, na primer, sporazum med Evropsko unijo in Mauricijem, ker je sodišče jasno povedalo, da mora biti parlament takoj in v polni meri obveščen o vseh fazah postopka. To ni neka kozmetika, sodišče je tisto, ki mora zaščititi te pravice. In s tem se vračam k pomenu medinstitucionalnega sodelovanja. Obstajajo določene omejitve, kar se tiče parlamentarnega nadzora na strani Evropskega parlamenta, moramo vseeno izpostaviti ustrezno sodelovanje med institucijami. In eh, v tem kontekstu bi parlamentarni nadzor lahko nekaj pomenil in eh, na institucijah je, da sodelujejo. Quite... Najlepša hvala vsem štirim panelistom. Mislim, da so bili njihovi prispevki v veliko pomoč. oba poročevalca sta vas poslušala in bosta poskušala vključiti vaše predloge v eh, svoje delo. Gospa Spinelli, želite končati, zaključiti to sejo? Hvala, hvala vsem govornikom. Mislim, da časa ni veliko, ker nimamo več na voljo zalmačenja. Nekaj sem želela izpostaviti, nadaljevala bom v italijanščini. Nekvivoko e... Eh, vzpostaviti ravnotežje. Kolega Jo Leinen me je pravilno opozoril, da nadzora parlamenta ni e, v e, poročilu in da zato ni ravnoteženosti z kvalificirano večino. S tem se povsem strinjam ampak zastavljam si vprašanje, če bi se znašli v krizni situaciji, eh, če bi šlo za eh, ogrožanje eh, miru, če bi šlo za vojno, tukaj ne more iti zgolj za člen v ustavi za ustavno demokracijo posameznih držav članic. Torej tukaj zastavljam vprašanje. Ta ustavna demokracija v Evropi ne obstaja in torej mislim, eh, da lahko vzpostavimo ravnotežje z eh, kvalificirano večino. In še zadnja beseda na temo NATO. Profesor Silvestri je eh, povedal nekaj, kar se mi je zdelo prav razsvetljujoče. NATO ni najlažja rešitev za posamezne države članice Evropske unije. Ampak iluzija nacionalne suverenosti je bolje zagotovljena v NATO kot v Evropi. In to se mi res zdi izjemno pravilna trditev in o tem bi morali razmišljati, kaj ti ne gre zgolj za eh, kvantiteto, eh, za količino, ampak za to, da ohranimo pri življenju neko iluzijo. Najlepša hvala vsem skupaj, eh, vsem kolegom, še prav posebej pa gostom.